Kolegice in kolegi, začenjamo z našo sejo. Naj eh, se opravičim v imenu predsednika Albertinja, ki ne bo prisoten danes eh, med nami. Naj, eh, <clears throat> naj preberem dnev, osnotek dnevnega reda. Bomo danes obravnavali drugo drugo obravnavo o predlogu resolucije o poročilu napredku Islandije. Namen razprave bo obravnava približno 20 predlogov sprememb, ki so bili vloženi strani kolegov v zvezi z vprašanji, ki se obravnavajo v tem poročilu in katerega poročevalec je gospod Preda. Gospod Preda, izvolite. Aha, do, dober dan, imate besedo, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Govoril bom v romunščini. Am avut un cadru comitetului referitor la acest raport eh, pe 10 februarie. Există două evoluții importante referitoare la Islanda. Imamo, prišlo je do dveh pomembnih eh, dogodkov v zvezi z Islandijo in sicer prvič odločitev islandskega predsedstva, da Kar zadeva vprašanje eh, varčevalnih schem iSave, se organizira referendum in sicer 9. aprila. Ob upoštevanju teh eh, dogodkov sem uložil ustni predlog spremembe k odstavku 10 našega besedila, o katerem smo razpravljali v februarju. Prebral bom eh, ta, to besedilo.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 konec eh, citata in upam oziroma mislim, da je pomembno, da dodamo, da eh, javnomnenske raziskave dokazujejo, da obstaja večina na islandskem, ki je naklonjena temu novemu eh, sporazumu. Večina islancev bi torej glasovala za ta novi sporazum 9. aprila. Drugi pomemben dogodek v zvezi s Islandijo je neuspešen uspeh sedmega kroga pogajanj med Evropsko unijo, Norveško, Islandijo in uh, Farovskimi otoki, kar zadeva skupno upravljanje eh, ribolovnih virov v zvezi z skušo. Uh, pripravil sem tudi ustni predlog spremembe in citiram to keep up a good pace in the ongoing negotiations on this issue, in particular with the goal of reaching a long-term sustainable quota sharing arrangement. Am încheiat uh, uh, lectura acestui amendament oral. Konec citata. Kar zadeva ustni predlog spremembe. Kar zadeva predloge sprememb, ki so jih vložili kolegi, lahko povem, da podpiram večino le teh, kajti po mojem mnenju prispevajo eh, in sicer pozitivno prispevajo k oblikovanju besedila, vsekakor pa imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki jih ne moram sprejeti in bom razložil zakaj. Predlog spremembe ena, ki ga je uložil gospod Tarand in gospa Sargentini v zvezi z Eh, pobudami eh, islamskih medijev. Mislim, da ta pobuda ni eh, neposredno povezana z pogajanji za pristop. In drugi del madmaja številka ena tukaj se navezujo na notranje razmire v Evropski uniji in mislim, da to sploh ni relevantno za, v zvezi z resolucijo o Islandiji. Predlog spremembe številka dva, ki ga je vložil gospod Deva, tukaj mislim, da ni nikakršnega razloga, da bi se recimo bali tega, da bi islamsko prebivalstvo lahko um, zelo pohiteli uh, v preiskavi, ki traja že več let. Dejansko dovolj časa so uh, namenili preiskovalnemu odboru za to, da zaokroži poročilo. Poročilo je zelo podrobno in sicer v zvezi s finančno krizo, ki je pretlesla Islandijo leta 2008 v tem trenutku eh, preiskave eh, proti bivšemu premijeju napredujejo po normalnem tempu. Kar zadeva predlog spremembe številka 10, pa naj povem, da eh, se ta predlog spremembe uh, ukvarja z vprašanjem ribiškega, ribiškega, Evropskega sklada za ribištvo. Uh, In uh, glede na to, da pogajanja v tej fasi, fazi uh, dejansko se niso še dotaknile vprašanja uh, ribiške politike, mislim, da moramo podpreti zamisli, da izključimo Islandijo iz tega dela evropskega prava. Mislim, da je prezgodaj, da se pogovarjamo o tem. In ob koncu zavračam tudi nekatere predloge spremem, ki zahtevajo popolno oziroma delen umik omembe eh, vloge javnega mnenja v Islandiji in um, dejansko ne morem sprejeti takih predlogov spremem, kaj ti menim, da vse točke, ki zadevajo vprašanje um, pogledov javnega mnenja v Islandiji, v, na Islandiji so um, pomembna. To je zelo pomembno politično politični vidik, govorimo o vstopu Islandije v Evropsko unijo in kot člani Evropskega parlamenta si ne smemo eh, oduzeti možnosti, da izrazimo mnenje v zvezi s tem, glede na to, da 96 odstotkov Islancev zaupajo Evropskemu parlamentu po raziskavi Eurobaramenta in samo 28 odstotkov jih zaupa Islandskemu parlamentu. Torej zelo eh, neobičajne razmere. Hvala lepa. Monsieur Watson. Gospod Watson, izvolite. Thank you, Mr. President, and I... Hvala lepa, predsedujoči. Najčestitam eh, poročevalcu v zvezi s poročilom, ki ga je pripravil. Poročevalec dejansko Eh, je nekako eh, šel zelo daleč, ko je eh, začel obravnavati vprašanje Islandije, ampak seveda se zelo dobro sooča z izzivi, ki zadevajo to državo. Naj povem, da naša skupina ne nasprotuje v bistvu nikakršnemu od vidikov, ki so izraženi v tem besedilu. Popravili smo nekatere formalne oziroma redakcijske vidike. Menimo, da imamo v glavi glavnem tri osnovne točke, ki jih je treba poštevati. Prvič je vprašanje volje islandskega naroda, da se pridruži Evropski uniji in eh, seveda na, čakamo na formalni odgovor na to. Drugo vprašanje je vprašanje nadomestil strani bank. Eh, po našem mnenju mislimo, da sporazum, ki je bil dosežen, je eh, spremljiv, je dober. Nekatere lokalne oblasti, ki so uložile v islandske banke morda bi morali biti nekoliko bolj previdne eh, glede na to, kako ulagajo svoj denar eh, in eh, kar zadeva tudi iskanje dobrega, dobrih in obrestnih mir, visokih obrestnih mir. Morda <clears throat> bi bilo potrebno uporabiti nekaj več previdnosti pri tem. Vsekakor pa mislim, da obstaja zelo podrobno poročilo v zvezi s temi in to bi nas moralo zadovoljiti. Tretji vidik pa zadeva ribištvo, ribiško politiko In eh, seveda to je stvar, v katera se je treba poglobiti, čim bomo sprožili pogajanja, eh, predvsem tudi kar zadeva vprašanje prepovedi kitolova. In uh, Eh, vsekakor moramo biti tudi eh, dovolj eh, razumevajoči do določene islamske tradicije in hkrati spoštovati tudi naše obveze, kar zadeva trajnostni okoljski razvoj. Imel bi sicer eno vprašanje za poročevalce v zvezi z šestim odstavkom v njegovem poročilju, ki zadeva politične kriterije in sicer kar zadeva tudi vlogo Ministrstva za pravosodje pri imenovanju sodnikov. Mislim, da je pomembno, da da moramo najprej razumeti samo naravo Islandije, gre za zelo majhno državo, to je država, kjer se vsi poznajo, to je država, kjer eh, konec koncev nekdo mora prevzeti politično odgovornost za odločitve, ki se sprejemajo. In to je morda razlog, zaradi katerega eh, ta sistem, eh, sicer po katerem ministrstvo za pravosodje ima posebno odgovornost, se je eh, razvil, zato moramo razpravljati z islanci v zvezi s tem, kajti eh, moramo ugotoviti, ali po razpravah bodo pripravljeni spremeniti ta pristop. Ampak hkrati je treba upoštevati tudi posebne razmire te majhne skupnosti. To moramo razumeti tudi mi. Hvala. Merci, Monsieur Watson. Hvala lepa, gospod Watson. Gospa Otala. Hvala, predsedujoči. Naj vprašam, ali poročevalec in skupina lahko poštevajo tudi pozitivno prvi predlog spremembe strani zelenih, eh, tudi eh, kar zadeva eh, islamsko pobudo za sodobne medije moram reči, da moramo najti neko ravnotežje med intelektualnimi pravicami in pa pravicami medijev do informiranja. Morda poročevalec bi lahko to upošteval vsaj v obliki ustnega predloga spremembe in zato, da bi lahko vsaj ohranili bistvo tega predloga spremembe v zaključnem besedilu. Hvala. Hvala lepa, gospa. Ni drugih prijav k besedi videti je, da ni drugih, ki bi želeli spregovoriti. Gospod Pen. Thank you, chair. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Čestitam poročevalcu za odlično poročilo. Jaz sem nadomesti član v tem odboru, ampak dejansko sem poročevalec za širito v odboru za proračun. Jaz mislim, da pristop in predlogi sprememb so spremljivi. Želim povdariti pomen tega, da zavrnemo predlog spremembe številka 17 o informiranju, kajti mislim, da informiranje bi bilo bo zelo pomembno vprašanje. Proračunski odbor bo maja poslal delegacijo na Islanjo. Nažalost ne bom eh, tam prisoten oziroma tega nisem mogel uskladiti z odborom za zunanje zadeve. Vsekakor oktobra bodo potekala pogajanja, zato bomo obiskali Islandijo maja. Moramo povdariti, da obstaja volja strani Islanje, Islandije, da najde rešitve na njene glavne probleme. Ko govorimo o finančnih vprašanjih, seveda tukaj gre za zelo zapleteno vprašanje. Bomo ugotovili, kateri bo izid referenduma, ampak moramo povdariti, da islanci želijo najti rešitev tudi, ko govorimo o ribiški politiki. Ne zahtevajo odstopanja ali izjem, so pripravljeni na pogajanja. Mislim, da Islandija bo gotovo adut za Evropo. Ra, poleg strateškega pomena so zelo napredna družba z pomembnimi znanji v zvezi z pomembnimi vidiki kot pomorske politike. In energetika, ribištvo in veliko se lahko naučimo od njih. Vsekakor pa moramo vedeti, to je tudi povdaril gospod Watson, moramo razumeti, da to je res edinstvena, enkratna družba, zelo napredna družba, ampak hkrati tudi družba, ki eh, skrajno brani svoj način življenja, svojo kulturo, svoj jezik. To moramo razumeti in najti prožne rešitve za nje in za nas. Moramo opoštevati še drugi dve področji in to je kmetijstvo in regionalni razvoj, kajti obstajajo regije v Islandiji, ki so zelo različne od napredne družbe, s katero se srečujemo naprimer v Reykjaviku. Moramo torej biti prožni, da najdemo rešitve tudi za ta vprašanja in zato mislim, da je pametno tudi, da zavrnemo predlog spremembe številka 17. Hvala. Merci. Hvala lepa. Videti je, da ni drugih prijav k besedi. Potem bom ponovno predal besedo gospodu poročevalcu. Hvala lepa. Naj se zahvalim kolegom za pripombe, čisto na kratko, če mi dovolite, kar zadeva šesti odstavek, ki ga je omenjal gospod Watson. Ta odstavek je pozitivni odstavek. Tukaj dejansko poudarjamo tudi eh, prizadevanja islancev za, oh, za zagotavljanje neodvisnosti sodstva, vprašanje imenovanja sodnikov, kjer ima prevlado Ministrstvo za pravosodje, to je vprašanje, ki ga je postavila komisija, tega ne moramo eh, nekako zakriti oziroma eh, ignorirati in eh, sicer tukaj izražamo sicer tudi pohvalo, eh, kar zadeva prizadevanja Islandije na tem področju, hkrati pa obohranjajo tudi specifično specifike te eh, male skupnosti. Kar zadeva vprašanje gospe Hautale v zvezi z prvim predlogom spremembe, tako kot sem povedal v svojem uvodu, menim, da. Eh, kar zadeva vprašanje izlandske pobude za sodobne menje, to ni nujno vprašanje, ki je povezano z pogajanji. Hkrati pa, kar zadeva drugi del tega predloga spremembe, torej zadnji del, Eh, torej eh, tisti del, ki eh, sta ga vložila gospod Tarand in gospa Sargentini, dejansko to je del, ki ga ne moramo sprejeti, ker to ne spada v evropski aki. Drugače bomo lahko gotovili, če morda v drugi obliki bi to lahko sprejeli. Naj se zahvalim tudi gospodu Farmo za njegove besede kar zadeva pa predlog spremembe 17, ki ga je on omenjal. Po mojem mnenju to ni spremljivo, ni spremljivo eh, črtati navezovanja, torej omenjanja, eh, informiranja in poglobljeno široko informacijsko kampanjo. Torej, absolutno ni spremljivo, torej mislim, da vsekakor soglašamo v zvezi s tem. Hvala lepa in hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Naj vam povem, naj vas seznanim s tem, da bo glasovanje potekalo, da, potekalo danes popovdne po izmenjavi mnen z eh, baronico Aštonovo. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva prvo obravnavo poročila na lastno pobudo gospe Munic, ki zadeva dejansko vlogo Evropske unije na globalni eh, ravni eh, v okolju po sprejetju Lizbonske pogodbe. In sicer tukaj govorimo o Evropski uniji eh, in o njeni vlogi v mednarodnih multilateralnih organizacijah. Zato, da bi pomagali poročevalki, smo oblikovali tudi zunanjo študijo, torej preden bomo predali gos, besedo gospe Munjic, naj a, izrečem dobrodošlico dvema a, ekspertoma, strokovnjakoma, ki sta pripravila to zunanjo študijo, ki jo zdaj, ki je bila razdeljena v dvorani. Gre za gospoda Manuela de la Roca in za Vincenta Palacija iz alternativne fundacije iz Španije in a, prosil bi ju, da nam na kratko predstavita rezultate svojih raziskav. Izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči in hvala tudi odboru za zonanje zadeve Evropskega parlamenta, da ste me povabili sem, da predstavimo to poročilo in sicer EU kot globalni akter, vloga v mednarodnih organizacijah. Za tem poročilo želimo ugotoviti, kakšne so problemi, kakšne so priložnosti in predlagati nekatere možne poti delovanja. To ni dokončno poročilo. To poročilo je še vedno predmet razprave, lahko postavljate vprašanja, pravzaprav si jih želimo slišati z vaše strani, kot tudi vaše komentarje. Glavni cilj tega poročila je bilo ugotoviti, kako poslibonska pogodba omogoča Evropski uniji, da postane bolj aktivna v mednarodnih organizacijah zaradi tega smo se osredotočili sprva na pravno podlago v skladu z Lizbonsko pogodbo. Ugotovili smo, kakšne so pristojnosti in kakšne so ravni eh, zunanjega zastopanja Evropske unije. Ugotaviti želimo, kakšna je trenutna situacija. Uloga eh, Evropske unije se razvija. In seveda želimo, da bo Evropska unija mednarodno bolj eh, močna in prepoznavna. Izbrali smo nekatere mednarodne organizacije, večinoma v okviru Združenih narodnih, eh, narodov, eh, potem eh, mednarodne finančne organizacije, eh, forumi G28 in tako dalje. Eh, pa tudi eh, vojaške organizacije kot so NATO in podobno. Vse to je bilo težko strniti na 24 straneh. Ugotavljali smo, kakšen je razkorak med možnostmi in eh, trenutnim eh, stanjem eh, skupne. Eh, zunanje in varnostne politike. Ugotavljamo, da multilateralizem se ne obnese v celoti, da Evropska unija ni v celoti izkoristila svojega potencijala na mednarodni eh, ravni. Proces je razumeti treba kot eh, interakcijo med institucijami na eni strani in na drugi strani notranjo eh, koordinacijo eh, znotraj Evropske unije preko procesa koordinacije. Torej, obstaja tak eh, razkorak med tema obema smerema. Ker pa se teva določila pogodbe o delovanju Evropske unije, ugotavljamo, da obstaja paradoksna situacija oziroma se pogosto pojavlja, da je Evropske unije po eh, Lizbonski pogodbi pravzaprav manj in ne več naša, eh, naš sistem zastopanja je tak, da imamo neke vrste vakume v nekaterih mednarodnih organizacijah. Nismo dovolj zastopani kot Evropska unija in seveda nimamo eh, in moramo eh, vedno bolj povečati naše udeležbo v mednarodnih organizacijah in spreminjati status, naprimer, od opazovalca na člana ali polnopravnega člana predsednik eh, komisije se mora zauzemati za eh, večjo udeležbo v mednarodnih organizacijah, večjo prisotnost in eh, boljše sodelovanje v različnih politikah, naprimer trgovinskih in tistih za mednarodno sodelovanje. Seveda, v službenci evropske službe za zunanje delovanje morajo prispevati predvsem eh, kvalitativno in ne kvantitativno. Moramo eh, zagotoviti eh, njihovo večjo udeležbo v eh, mednarodnih eh, organizacijah, eh, kot so predvsem tiste v okviru Združenih narodov in mednarodne finančnih organizacije. Imamo nekaj predlogov za parlament. Naprimer, potrebujemo boljši sistem sprejemanja dogovorov, protokol za delovanje, kot sedaj kaže, da ga potrebujemo ravno libijska kriza in parlament bi lahko eh, dajal bolj pogosto eh, priporočila visoki predstavnici za zunanje zadeve. In eh, ne nazadnje smo se ukvarjali tudi z reformo Združenih narodov. Tukaj gre za vprašanje prioritete, kar zadeva generalno skupščino. Je seveda, da izboljšamo svoj status. Eh, lanskega septembra nam to ni uspelo in ravno tako moramo spremeniti preveč, uh, uh, preveliko osredotočeno Združenih narodov na države. Uh, pri um, varnostnem svetu ne predvidevamo uh, enega sedeža za Evropsko unijo. To bi bilo uh, preveč uh, ambiciozno kratkoročno, ampak uh, predvidevamo, da bi bilo treba dobiti nove stalne članice in zmanjšati uh, možnost uporabe veta, kar je bistveno za uh, varnost. Gospod predsedujoči, najprej ne se zahvalim evropskim poslancem in sicer odboru za zunanje zadeve za povabilo na današnjo sejo, kjer naj predstavimo naše razmišljanje o vlogi Evropske unije kot o globalnem akterju čisto na kratko bi predstavljal naša eh, priporočila glede treh organizacij, ki se nam zdijo bistveni na ekonomskem področju Svetovna banka G20 in Mednarodni denarni sklad. Kar zadeva Mednarodni denarni sklad, eh, pred, zastopanost EU eh, e v tem skladu le zelo dobro kaže neskladnost zastopanosti med državami kot eh, Evropske unije, kot skupka držav. Eh, seveda imamo tukaj različne eh, pristojnosti v okviru NDS-a, ki jih je treba ustrezno koordinirati, nimamo pa tukaj formalnega zastopnika Evropske unije. Svetovna banka ni članica, Evropska unija nima članice v IMF-u. Torej, narava tega izvršnega odbora eh, MDS temeli na eh, sistemu eh, okroži, in največjih eh, pet eh, delničarjev ima vsak eh, svojega zastopnika z izjemo Združenega kraljestva Francije in Nemčije, pa so vsi članice organizirane po okrožjih ki so in te okrožja povezujejo tako evropske kot neevropske države. To je stvar preteklosti in zaradi tega moramo se bolje skoordinirati eh, znotraj Evropske unije, torej treba je spremeniti eh, sp sestavo eh, upravnega odbora. Predlagamo, da se Evropska eh, unija eh, zauzema za eh, status stalnega opazovalca eh, v upravnem odboru eh, Mednarodnega denarnega sklada. Zato je seveda treba imeti dva izvršna direktorja, z eden za um, evropske in druge za neevropske države. To je že predlagala Evropska komisija uh, zadnjič 2006 in na svetu uh, so se odločili tudi leta 2006, da bi imela Evropska unija eno okrožje. Zanimivo je tudi, uh, kakšen je sistem glasovanja in če bomo imeli tak uh, sistem bomo ustrezno zastopali svoje kvote. Na upravnem odboru uh, eh, sestava je odvisna seveda od uh, spoštovanja dogovorov in dve, dve pomembni uh, državi eh, se bosta uveljavili v okviru tega odbora. Prvi datum je eh, predvideva spremembe kvot leta 2012 in potem ponovni pregled leta 2020 mislimo, da je prvi datum 2012 dobra priložnost za Evropsko unijo, da predlaga svojo uh, idejo, da bi imeli posebno evropsko okrožje v okviru uh, izvršnega odbora in drugi korak pa bi bil leta 2020 en, uh, eno mesto na odboru za Evropsko unijo. Uh, Pri eh, Svetovni banki je situacija podobna kot pri Mednarodnem denarnem skladu, eh, kajti tam imajo tudi sistem okroži in ta so že zastarela glede na dejansko situacijo. In torej spet imamo okrožja, kjer so eh, skupaj neevropske in evropske države, kar omejuje. Eh, ukrepanje. Enotna eh, zastopanost eh, Evropske unije v izvršnem odboru ni tako enostavna, eh, kajti tukaj ne gre za ekskluzivno pristojnost Evropske unije in tudi Evropska unija nima v celoti nadzora nad monetarno politiko. Predlagamo, da bi Evropska unija dobila enega izvršnega direktorja v izvršnem odboru Svetovne banke in ta, to naj bi se zgodilo v okviru reforme upravljanja uh, Svetovne banke in tudi ukinitve veta uh, Združenih uh, držav Amerike v izvršnem odboru. To uh, lahko uh, dosežemo z eh, razvojnimi bankami, kot so eh, Afriška in druge razvojne banke. Potem pa glede G20 in Evropske unije. Eh, Združeno kraljestvo, Francija, Italija in Nemčija so stalne članice in stalno je povabljena tudi Španija. Tukaj imamo uh, tr večkratno uh, pred, predstavljanje oziroma zastopanost na nacionalni in na nadnacionalni ravni. Po našem mnenju evropsko prisotnost lahko vsaj na dva načina izboljšamo. Kot prvo, zmanjšati na dva, na ena, na eh, zastopnika v G20. Seveda odvisno, kdo bo prisotn, predsednik sveta ali predsednik komisije. In seveda eh, osredotočiti se moramo na tistih pet evropskih držav, ki so članice eh, G20. Evropska unija se mora zauzemati za boljšo povezavo med G20 in združenimi narodi, zato da dobi eh, G20 tisto legitimnost, ki jo lahko zagotovijo le združeni narodi. Eh, G20 eh, naj bi bil ad hoc Um, forum v, uh, povezan z ekosokom, uh, ki bo podoben uh, varnostnemu svetu na. Lepo prosimo, če govorite počasneje zaradi tolmačenja. Ja, bom zaključil. Imamo še bolj ambiciozno, mm, manj ambiciozno možnost, da bi G20 in Združeni narodi delovali um, neodvisno. In vendarle, da bi odločitvi G20 šle na pregled eh, Ekosoka in Združenih narodov, ki bi potem vendarle delovali kot posvetovalna telesa. Eh, Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo poročevalki gospe Munic. Presidente. Najlepši hvala, gospod predsedujoči. Nihče v tem odboru eh, ne bo rekel, da se govori o globalnem upravljanju v zelo kritičnem času. In mednarodne organizacije Eh, se, eh, so obstajajo že od druge svetovne vojne, vendar pa je na eh, globalni sceni še veliko več. Prihaja do ustanovljena vedno novih organizacij in seveda s tem se morajo soočati inštitucije držav članic. Eh, veliko več je neformalnih skupin zavezništev, koalicij, ki se ustanavljajo za posebne naloge in posebno problematiko, ter to postavlja pod vprašanje eh, legitimnost in koherentnost delovanja mednarodnih organizacij. V multipolarnem svetu je globalno upravljanje še toliko težje in zato potrebujemo strateško načrtovanje. Eh, globalni akteri imajo težave z notranjimi strukturami, med njimi je tudi Evropska unija. Torej imamo problem z globalizacijo in tudi z upravljanjem globalizacije. Namen Lizbonske uh, pogodbe je, da bi Evropska unija postala učinkovit globalni akter in institucionalna um, arhitektura eh, za zunanje delovanje znotraj Evropske unije je izredno pomembna. Naš eh, parlament mora preučiti, kako lahko Evropska unija odigra svojo vlogo v mednarodni areni in mislim, da je ravno pravi čas za tak razmislek. Evropska unija igra relevantno vlogo, je pomembna, ko gre za trgovino, BDP, um, vojaške zadeve je glavni um, donator pomoči za razvoj. In Lizbonska pogodba sama po sebi zunanjemu uh, delovanju daje novo dimenzijo. Vendar pa Evropska. Uh, um, Lizbonska pogodba je eh, tudi eh, nejasna v določenih delih, kot naprimer eh, deljenje pristojnosti pri zunanjem zastopanju. Istočasno živimo v mednarodni družbi, ki še vedno temeli na nacionalnih državah. Evropska unija pa ni država. Multilateralizem je kompleksen pojem. Sami pa eh, moramo ugotoviti, kako bomo pregledali celotno mednarodno strukturo in kako se bo vanjo vključila Evropska unija. Ogromno elementov je, eh, ki pravzaprav kažejo, da je, ta, eh, da je to poročilo lahko le osnova. Govorimo le o multi multilateralnih organizacijah na različne načine. V osnutku svojega poročila govorimo o predpogojih, ki jih je treba izpolniti, če želimo, da bo Evropska unija globalni akter v post-lizbonskem obdobju. In ravno tako sem ugotavljala, kakšno ulogo igra v posameznih mednarodnih organizacijah. Razdelila sem poročilo na šest od um, poglavi. Uh, na začetku sem podala splošne eh, in eh, splošna in posamezna eh, priporočila, da bi bolje eh, naše zastopanje koordinirali. V prvem delu eh, govorimo o ulogi Evropske unije v multilateralnem sistemu. Govorim bolj natančno o sposobnosti Evropske unije da os, ojača eh, mednarodno sodelovanje in odigra vodilno vlogo pri eh, globalnem upravljanju in globalnih izzivih. Pri tem moramo seveda um, ugotoviti, kako bomo prispevali k reformnim procesom v teh mednarodnih organizacijah in kako Evropska unija lahko eh, izkoristi te procese, da bi okrepila svojo vlogo. Evropsko unijo pozivamo, da pripravi strategijo za zunanje delovanje in da eh, na novo pregledamo eh, ali revidiramo trenutno, kako je trenutno urejeno zastopanje Evropske unije. Če e, želimo izboljšati zastopanost Evropske unije v vseh teh organizacijah, e, to je pomembno in zato moramo racionalizirati diplomatske odnose. Ko pa gre za ekskluzivne pristojnosti Evropske unije, e, kot so rekli predstavniki Fondacion Alternativ, Evropska unija bi morala biti zastopana kot enota, eh, kot je primer v svetovni eh, trgovinski organizaciji INFAO. Nasprotno pa eh, se je zgodilo naprimer na konferenci za podnebne spremembe, kjer smo slišali zelo različne glasove iz Evropske unije, imeli smo različna mnenja. Ko gre za deljene pristojnosti, zdi se mi, da uh, je treba tukaj um, članstvo EU deliti z članstvi. Um, posameznih držav. Eh, želimo novo mednarodno institucionalno eh, ravnotežje med eh, G20 in Združenimi narodi, ustrezno zastopanost na generalnem. Skupščini Združenih narodov, o tem bo govoril še posebej eden od kolegov. In Evropska uh, unija torej mora biti ravno v okviru generalne skupščine primerno zastopana pripravlja se rezolucija za spremembo naše zastopanosti v generalni skupščenosti. Ko pa gre za varnostni svet, je naš eh, namen ponovni pregled. Zadnji dogodki jasno kažejo, da sestava sedaj ni taka, da odraža trenutne potrebe. Uh, Eh, želeli bi, da bi eh, Evropska unija imela stalni sedež na eh, varnostnem svetu, vendar je to dolgoročni cilj. Naslednje poglavje pa govori o mednarodnih finančnih organizacijah. Naprimer, mednarodnem denarnem skladu imamo neustrezno zastopanost Evropske unije, ki omejuje našo zmožnost, da bi vplivali na situacijo. Čeprav ima Evropska unija ekskluzivne pristojnosti pri eh, monetarni politiki predlagamo, torej, da bi dobili sedež na izvršnem odboru Mednarodnega denarnega sklada. Če gremo naprej na uh, Svetovno banko, tam imamo uh, naš položaj. Uh, Kot opazovalca bi bil zelo dober In uh, tretji uh, poglavje govori o mednarodnih varnostnih organizacijah, še predvsem o NATO in OSEJU. In glede na naš, uh, želeli bi si opraviti, status opazovalca v obeh eh, organizacijah v luči Lizbonske pogodbe in tudi mislimo, da potrebujemo novo strateško partnerstvo med NATO in EU. Glede OSEA pa bi morala biti visoka predstavnica ali predstavnik um, opazovalec. Tukaj so tudi druge eh, bolj kompleksne multilateralne organizacije, kot je na primer Svet Evropske, Evrope. Kot veste, eh, Evropski parlament eh, pripravlja pravne spremembe, tako da bi postala EU polna članica. Eh, sveta Evrope in da bi kot taka tudi ratificirala Evropsko konvencijo za zaščito človekovih pravic. To je eh, posebnega pomena, je celo zapisano eh, v pogodbi. Obstaja pa eh, še ena mednarodna organizacija, OECD, in sicer tukaj se tudi zauzemamo za polnopravno članstvo. Tukaj gre za, tako za deljene kot ekskluzivne pristojnosti Evropske unije. V šestem odstavku, to je še eno kompleksno, eh, kompleksna problematika, ki se eh, hitro spreminja in to, so, eh, to je diplomacija vrhov G8 in G20. Prav gotovo moramo na vseh teh vrhovih sodelovati, biti zastopani v okviru tudi eh, G7, ko gre za sestanke ministrov za eh, gospodarstvo in finance. Eh, te forumi so vedno bolj pomembni in moramo najti način, kako lahko kot Evropska unija sodelujemo v ministerskih konferencah povezanih z G20. To si teh šest področji, na katere sem se osredotočila in kako sem organizirala svoje poročilo. Seveda sem eh, hvaležna za vse predloge sprememb, ki jih boste pripravili. Sama nisem imela veliko časa za pisanje tega poročila. Še, eh, dodatno ga lahko izpilimo. Naj še se zahvalim Fondacion Alternativa za um, delo, ki so ga upravili, to je organizacija iz Španije. Um, njihova študija je zelo resna, vsebuje veliko inovativnih eh, zamisli, ki jih lahko uporabimo in eh, nam lahko kot Evropskemu parlamentu pomaga, da se do te problematike eh, opredelimo. To je zelo pomembna področje. Naj se zahvalim Petru iz sekretarjata odbora AFTE in ravno tako, AFET in ravno tako želim se eh, vsem drugim zahvaliti, ki ste pri tem sodelovali. Potem so tukaj še priporočila eh, glede eh, varnostnega sveta. Veliko je že bilo narejeno. Je pa res, da nimamo dovolj koordinacije med različnimi odbori, med različnimi telesi to eh, problematiko je treba obravnavati z različnih vidikov. Potem je seveda tukaj še Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija, ki, so, ki sta eh, odgovorni za eh, mednarodno sodelovanje z predstavniki teh eh, telesem se srečala, dali so mi veliko informacij in zato sem jim hvaležna, pa tudi svojim asistentom naj se zahvalim. Ogromno so mi pomagali pri pripravi tega poročila, ki je bistveno krajše, kot sem v začetku nameravala. Seveda imamo omejitev glede števila besed, eh, ne le zaradi prevajanja, ampak tudi vsebine nisem pa uspela vključiti vsega, kar sem hotela. Uh, upam pa, da bomo z uh, predlogi sprememb eh, dobili uh, dodatno vsebino in upam, da bomo imeli čim več kompromisnih predlogov sprememb. Uh, iz tega uh, poročila naj bi se izoblikovalo enotno stališče inštitucije. Vsebina tega poročila se mi zdi zelo pomembna in upam, da bomo o njem razpravljali na plenarnem zasedanju prisotnosti baronice Eštanove in eh, bomo vse skupaj obravnavali v širšem kontekstu vključenosti Evropske unije v eh, mednarodno skupnost. Upam, da eh, bomo v bistvu odprli širšo razpravo o zunanjih zadevah in eh, naša zastopanost v teh mednarodnih organizacijah je pomembna. Merci, Hvala lepa, gospod. Hvala lepa, gospa Munic. Zdaj bom predal besedo različnim uh, govorcem, ki so zaprosili za besedo. Prosil bi vas, da se držite približno dveh minut za vsake, glede na to, da imamo zelo gost dnevni red za danes do povdan, gospa Hautala. Yeah, right. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Poskušala bom ne govoriti dlje kot dve minuti. Hvala, gospa Munic, za odličen osnutek poročila. Predstavili ste da naj bi predložili baronici Ashton, da pripravi belo knjigo v zvezi z našim sodelovanjem v mednarodnih organizacijah, se mi zdi dober predlog, glede na to, da železmonska pogodba in Evropska služba za zunanje delovanje morata med drugim kot eh, prioritetno nalogo obravnavati tudi okrepitev naše prisotnosti v mednarodnih eh, organih in inštitucijah kar zadeva legitimnost. Mislim, da gre za širši problem demokratizacije svetovnega vodenja in vlogo Evropske unije v tem. Mislim, da je to tesno povezano s poročilom Aleksandra Grafa Lambsdorfa, ki bo kasneje predstavil svoje misli tudi o tem. Mislim, da moramo najti način, kako lahko Evropski parlament sa svojo vlogo nadzornika tesneje in bolj prisotno eh, deluje, tudi ko gre za generalno skupščino. Legitimnost multilateralnih sistemov je tudi pomembna. Mislim, da moramo pripraviti dobre predloge, kako bi tudi ECOSOC lahko postal neke vrste kanal za nove uh, organizacije, kot sta G8, G20, s Združenimi narodi. Kako se povezujemo z vse večjo vlogo na raščajočih in hitro se razvijajočih eh, gospodarstv in njihovo vlogo v multilateralnih sistemih, ali moramo tukaj precizirati neko pogojnost, ali je Evropska unija dovolj močna, da lahko to naredi. Potem vprašanje uravnoteženja različnih interesov. Moramo trgovinske interese Evropske unije, na primer, uravnotežiti z drugimi, kot človekove pravice, varovanje okolja in tako naprej. Tukaj mislim, da je Evropski parlament pred nedavnim sprejel dobro poročilo. Tudi nastajajoče trgovinske mehanizme moramo bolj inovativno uporabiti. Naprimer, Google, predstavniki Google se, so se pogovarjali z Evropskim parlamentom, da ugotovimo, ali je cenzura interneta na kitajskem lahko uh, kršitev nekaterih pravil, zlasti tistih v okviru STO. Kar zadeva druge mednarodne organizacije, mislim, da mora Evropska unija postati bolj prisotna v svetu Evrope in v OECD, zlasti sedaj, ko bomo podpisali tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Seveda, lahko bi še marsikaj rekla, ampak čas me preganja. Merci, Hvala lepa, gospa Hautala. Gospod Lamsvrt, predsednik delovne skupine za odnose med Evropsko unijo in Združenimi narodi. Sprehele. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Sedaj bom govoril kot poročevalec v senci poročila gospe Muniz. Mislim, da je to poročilo, ki je zasnovano na predstavljenih študijah, ki sem jih seveda samo površno uspel prebrati, odlično. Postavitev problemov mislim, da je zelo dobra in eh, odraža realnost. Najbolj pomembno je to, da tukaj sledimo diferenciranim pristopom. Ne moremo enega samega recepta uporabljati pri našem nastopanju v vseh teh organizacijah. In mislim, da to poročilo dobro povdarja. Dosti krat zamujamo, ko se kot Evropska unija odzivamo na probleme v mednarodnih eh, inštitucijah. Pomeni, kot pravi eden od pregovorov, da, eh, da imamo premajhno zastopanost, ampak včasih prenagljeno ukrepamo. Tukaj bo treba stvari bolj uskladiti. Kaj si še želim? Nekaj stvari, ki jih bom sedaj predstavil. Mislim, da gre poročilo v pravo smer, zasnovano je na analizi te študije. Vendar, kot je rekla gospa Hautala, mislim, da moramo sedaj vnesti več politike v to poročilo. Lizbonsko pogodbo imamo eh, popolnoma novo vlogo Evropskega parlamenta in Evropske unije. Torej, politično sporočilo moramo vključiti v to poročilo. Potrebujemo kvantni preskok. Bolj jasni moramo biti pri zahtevah, ko gre za Evropsko službo za zunanje delovanje, ko gre za pregled eh, sedanjega stanja in pripravo novih priporočil. Uvodna izjava A je nekaj, kar bi predlagal, da črtamo kajti v B imamo odlično predstavljene zamisli. V A od uvodni izjavi gre samo za neko akademsko razpravo. Mislim, da je to bolj politično-akademska razprava. V točki B pa mislim, da zelo dobro stvari eh, opišemo. Uvodna izjava H. Sprašujem se, ali je res, da v Svetovni banki že poteka ta reforma, o kateri je tukaj govora v mednarodnem denarnem skladu vem, da da, v Svetovni banki pa ne vem čisto, ali to drži. Sicer pa mislim, da bi lahko eh, na ta način zelo dobro izkoristili tudi operacijo Atalanta kot zgled dobrega sodelovanja Evropske unije v mednarodnih organizacijah strateška smer tega poročila je pomembna, čeprav bo eh, stvari morda tu in tam treba še nekoliko dodelati. Hvala. Hvala, gospod Lambsdorff. Gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Tema tega poročila, mislim, da je jasna hočemo okrepiti vlogo Evropske unije kot svetovnega subjekta na svetovni sceni. Glede na dramatični razvoj mednarodnih dogodkov, ki smo jim v zadnjem času priča, je logično, da če hoče Evropska unija postati enakopravn partner drugim svetovnim subjektom, naprimer Indija, Brazilija, Kitajska, potem moramo bolje delati, bolj uspešno in učinkovito delati, ko gre za okrepitev našega notranjega e, delovanja in delovanja v mednarodnih organizacijah. Mnenje gospe Muniz mislim, da je dobra podlaga za nadaljne razprave. E, zahvaljujem se tudi obema gostoma iz Španije. Hvala za njihovo pomoč in za njihovo analizo, ki ni teoretična in akademska po svoji naravi, temveč se osredotoča tudi na nekatere konkretne predloge. In to mislim, da je treba povdariti. To poročilo vsebuje zelo veliko pravih, svetlih, pametnih idej, ampak morda jih je celo preveč. Ta dokument ne sme biti akademski dokument, temveč mora biti bolj pragmatično usmerjen da bomo lahko na njegovi podlagi razdelali strategijo za konkretne dogodke in eh, zadeve, kjer Evropska unija lahko doseže svoje cilje. Saj veste, kaj se dogaja z resolucijami. Preveliko jih je. To, kar potrebujemo, je ukrepanje in bolj konkretni rezultati. Zato bomo vložili tudi predloge sprememb, eh, da bomo izboljšali na ta način to mnenje. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Gospod Prodi. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalki za to besedilo. Želel sem podati nekaj splošnih pripomb, kajti mislim, da vsekakor Lizbonska pogodba je zelo pod vplivom medvladnega pristopa. V resnici pa globalizacija je že eh, privedla do izgube pomembnih delov suverenosti za posamezne države članice. Edini, edini način, da se ponovno pojasnimo te suverenosti, je, da jo upravljamo skupno v okviru Evropske unije. To je že primeren instrument. Uh, Torej ne gre za to, da rečemo, da bomo odstopili suverenost od njih, ampak gre za to, da priznamo, da določeno suverene smo že izgubili. Torej edini način za to, da se spet polastimo te izgubljene suverenosti, je to, da jo upravljamo uh, soglasno prek Evropske unije. Mislim, da je to smer, v katero se moramo pomikati, prav zato, ker globalizacija je eh, kruto dejstvo in eh, Sodelujemo pri globalizaciji z instrumenti, ki morajo biti primerljivi instrumentom in razsežnostim ostalih velikih držav, ki delujejo na mednarodnem prizorišču. Mislim, da je to razmišljanje, ki ga je treba upoštevati in ki mora biti vedno v ozadju. Druga stvar, ki sem jo želel povedati, je to, da demokratizacija mednarodnih organizacij je dejstvo, h kateremu moramo stremeti z vsemi sredstvi, ampak ne samo demokratizacija, ampak želim govoriti tudi o racionalizaciji, kajti mislim, da vse institucije Bretton Woodsa, se pravi Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, morata biti vključena v sistem Združenih narodov, torej organizacije Združenih narodov in tudi sama svetovna trgovinska organizacija mora biti vključena v ta sistem, kajti moramo imeti možnost, da ko da spodbujemo, kot da kaznujemo eh, neustrezna obnašanja. Torej to mora biti vse zajeto v sistem mednarodne eh, organizacije Združenih narodov. In In eh, torej mislim, da je to smer, v katero se moramo pomikati in kjer Evropska unija, ki bo priznana kot instrument, za, preko katerega lahko vse države članice sodelujo pri globalizaciji, mora imeti možnost, da sodeluje odločno pri demokratizaciji in racionalizaciji mednarodnih institucij, zato da le te postanejo instrumenti za napredek sveta v pravičnosti in miru. Hvala. Hvala lepa, gospod Prodi. Gospa Gomez zdaj. Hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se Mariji Muniz za odlično poročilo, ki je res izčrpno in eh, predlaga zares eh, problemov in rešitev. Vidim, da je Marija resnično poskusila najti neke vrste srednjo pot, ko je pripravljala predloge, za katere bo potrebno soglasje. Vseeno pa bi rekla, da se mi zdi, da je vloga Evropskega parlamenta ravno v tem, da je čim širši pri pristopu ko gre za ugotavljanje problemov in predlaganje rešitev. Na podlagi rastnih izkušenj menim, da je vprašanje reforme varnostnega sveta bistveno vprašanje. Evropska unija ima tokrat priložnost na podlagi Lizbonske pogodbe in eh, zavez in ciljev, ki jih eh, ta eh, postavlja nam v Evropskem parlamentu, da je bolj drzna pri svojem nastopu nastopu, da smo bolj eh, odločni, ko zahtevamo reformo varnostnega sveta. In če se bomo sami med seboj dogovorili, kako zagotoviti našo zastopanost v varnostnem svetu, bomo dosegli marsikaj. Ne gre samo za to, da ponavljamo stališča o tem, da mora Evropska unija imeti sedež v razširjenem varnostnem eh, svetu, temveč mislim, da to mora biti naš mi, eh, najmanjši skupni imenovalec. Če mi ne bomo v parlamentu v tem prevzeli vodilne vloge, ne bo sta to naredila niti naše vlade, niti komisija. Še zlasti, če upoštevamo stanje, v katerem sta. Mislim, da Evropski parlament mora biti bolj drzen ko govorimo o širitvi in ustrezni zastopanosti v varnostnem svetu. Seveda moramo tem, pri tem pogledati tudi, kakšne bodo naše odgovornosti. Tri velike države, Nemčija, Brazilija in Indija, ki hočeta sedaj, eh, hočejo postati stalne članice varnostnega sveta, so se vzdržale pri glasovanju o resoluciji v Libiji. Kako lahko govorimo, po eni strani hočejo prevzeti odgovornost, postati stalni člani varnostnega sveta, potem pa se pri tako pomembnem vprašanju eh, vzdržijo glasovanja. Seveda, morajo imeti nekoliko bolj odločno in določno vlogo, kako razdržati se. Zlasti, ko gre za vprašanje veta v glasovanju varnostnega sveta, tukaj je nujno treba na novo definirati vprašanje. Vemo, da je pravica do veta dosti krat povzročila paralizo v delovanju varnostnega sveta in mislim, da so to tiste stvari, ki bi jih bilo treba poudariti v našem poročilu in kot pravim, bolj drzni, bolj pogumni bi morali biti kot Evropski parlament pri pripravi nekaterih predlogov. Hvala. Hvala, gospod Galer. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti kolegici Muniz za njeno poročilo. Osredotočil se bom samo na dva odstavka, najprej na točko 11 in potem na točko 12. Strinjam se, odločno se strinjam z vsem, kar je napisano v točki 11. Nosilci odločanja, mislim, da morajo v Združenih narodih in v generalni skupščini biti bolj je organizirani, bolj odločni, kar zadeva našo vlogo v teh dveh organih. Upam, da smo se naučili na podlagi narejenih napak, ko smo decembra v Kinšasi imeli srečanje z državami članicami AKP, je ministrica eh, iz Gvajane nam, nam posredovala, kako se je sploh se skupaj dogajalo v generalni skupščini Združenih narodov. Namreč eden od predstavnikov Gvajane se je pojavil en dan pred začetkom zasedanja generalne skupščine in rekel, jaz bom glasoval v imenu celotne skupine držav eh, AKP. No, seveda se mm, to ne sme dogajati, niti njim, še manj pa nam to, kar je tukaj zapisano, torej ti postulati tukaj, mislim, da morajo začeti tudi veljati, ko gre za našo boljšo organizacijo v Združenih narodih. Pri 12. točki mislim, da moramo biti bolj ambiciozni. Ne gre samo za države članice Evropske unije, morajo biti bolj aktivne pri posredovanju s celotni Evropski uniji dogajanj v varnostnem svetu mislim, da nas morajo bolj informirati. Vsekakor pa moramo tudi bolj kot eh, skupno službo za, varno, za zunanje za delovanje vključiti v to. Tiste države članice, ki so sedaj in ki so eh, v eh, varnostnem svetu, se morajo zavedati, da zastopajo skupnost, Evropsko unijo. In tako kot se to dogaja v različnih svetih ministrov na ravni Evropske unije, mislim, da se morajo tudi tam usklejevati, ko gre za glasovanje v varnostnem svetu Združenih narodov. Seveda, ne, o, o, ni to posledica mojega eh, e, nezadovoljstva v zvezi s tem, kako je Nemčija e, glasovala v varnostnem svetu pri resoluciji o Libiji. Hvala, gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedejoči. Tudi sam se zahvaljam gospej Muni za pripravo tega osnutka poročila, s pomočjo katerega poskušamo ugotoviti, kako lahko vlogo Evropske unije povečamo v mednarodnih organizacijah. Naj se navežem na gospoda Kukana, poročevalca v senci moje politične skupine. Tudi on, kot jaz, meniva, da je to dobra, dober temelj za naše delovanje v prihodnosti. Vendar, kar zadeva eh, varnostne organizacije, naj nekaj rečem. Ena od teh organizacij je NATO. Veste, da v parlamentarni skupščini NATO igramo sicer pomembno vlogo, vendar ta ni dovolj. Ko gre za sodelovanje z organizacijo OFSE, je predsednik parlamentarne skupščine OFSE bil pred nekaj dnevi tukaj pri nas v Evropskem parlamentu. In uh, ugotovili smo, da ko gre za pošiljanje opazovalnih misij pri različnih volitvah, obstajajo težave, ko gre za usklajevanje našega dela z delom OVSE. Sedaj pa Združeni narodi. Tukaj imamo precej negativnih izkušenj, kajti nobenega kandidata nismo imeli za predsednika generalne skupščine Združenih narodov. In mislim, da moramo negativne izkušnje iz preteklosti zapisati v to poročilo. Strinjam se z gospodom Galerjem. Mislim, da je resnično. Uh, nedopustno, da države članice Evropske unije, ki imajo sedež v varnostnem svetu, dosti krat glasujejo vsaka zase. Neke vrste minimalno usklajevanje med temi državami mislim, da bi moralo potekati predhodno, še zlasti, če hočemo, da bo naše zastopanje, naša prisotnost v varnostnem svetu sploh učinkovita. Strinjam se z gospodom Lamstorfom v zvezi z uvodno izjavo A. Mislim, da je tukaj Eh, pristop, eh, ki ga je obrala poročevalka, preveč negativističen. Poglavje o Združenih narodih. Tukaj mislim, da moramo bolj poudarjati eh, pomembnost doseganja razvojnih ciljev tisočletja. Konec koncev gre veliko finančnih sredstev v napore, ki potekajo v okviru Združenih narodov za doseganje teh ciljev. Torej, to poročilo je dobra podlaga in gospa Munjes mora zagotoviti sodelovanje z ostalimi. Sam sem poskušal uh, priti do um, različice tega poročila v španščini, mislim, da ga ni, mislim, da obstaja samo v angleščini. In gospej Munjes bi rekel, da je treba v vseh jezikih pripraviti to poročilo na koncu konca. Hvala. To bo seveda na voljo v vseh jezikih, potem, ko bomo imeli tudi predloge sprememb. Besedo dajem gospodu Gimarajšu, ki je svetovalec za vprašanja multilateralne narave v Evropski službi za zunanje delovanje. Hvala, gospod predsedujoči. Dve minuti. Na kratko nekaj o samem osnutku poročila. Avtorjem je treba uh, čestitati s pričo uh, ažurnosti, pravočasnosti in izčrpnosti tega poročila, pa tudi zaradi tega, ker so stvari sedaj resnično že nujne. V službi že delamo na teh vprašanjih, zlasti, ko gre za nalogo, da nastopa služba v imenu celotne Evropske unije na Generalni skupščini Združenih narodov. Res je, da je sprejemanje resolucij Združenih narodov velik izziv in težavna naloga, glede na to, koliko ljudi je vključenih. Vendar, tehnično vprašanje, ki ga moram jaz razrešiti, je tisto, ki je bolj uh, delikatno. Multilateralne institucije in naš pristop k njimi je dobro tukaj zastavljen tudi ko gre za eh, reformiranje, prestrukturiranje svetovnega vodenja eh, oziroma governance. Tudi tukaj mora tako Evropska unija na eni strani, kot tudi države članice vzpostaviti pa tudi okrepiti svojo vlogo. To torej obstaja naša uh, naloga tukaj. Kako pa to narediti uh, v praksi sedaj, ko smo kot Evropska unija pravna osebnost? Dejstvo, da smo še vedno opazovalci v multilateralnih forumih, to je začetek. To pomeni, da smo že na nek način prisotni, sedaj pa moramo to, kar smo že dosegli v multilateralnih eh, forumih, še okrepiti. Izziv je torej ta, da pridemo do večje prisotnosti na ravni sodelovanja v multi, multilateralnih inštitucijah, da ne bomo več nekje na obrobju kot opazovalci, temveč bomo postali bolj prisotni v mnogih od teh organizacij. Gre za pobudo generalnega sekretarja Združenih narodov, ki bo junija organiziral razpravo o Eh, prestrukturiranju Združenih narodov. Ker zadeva varnostni svet, pa bi rekel, da je morda možna pot napredka v tem, da se osredotočimo na izboljšanje metod dela eh, varnostnega sveta. Zaenkrat toliko. Hvala. Hvala lepa v imenu komisije za dve minute, gospod Kontes. Hvala, gospod predsedujoči. Predstavljam generalnega direktorja za gospodarske in politične zadeve in sem pristojen za področje sodelovanja Evropske unije v gospodarskih razpravah v svetovnem okviru. To je seveda po finančni in gospodarski krizi nujno. Evropska unija je drugo največje gospodarstvo na svetu, imamo drugo najbolj pomembno valuto. In seveda se mora naša prisotnost eh, bolj poznati tudi v multilateralnih eh, organizacijah. Govoriti moramo z enim glasom, moramo sodelovati pri eh, cele vrsti priporočil. Situacija ni zadovoljiva, kot je to poudarila tako poročevalka, kot tudi oba strokovnjaka. Gre za politično vprašanje, zato je podpora Evropskega parlamenta nujna eno pripombo imam v zvezi s tem poročilom. Člen 138 pogodbe predpisuje postopek, ki ga moramo uporabljati, ko gre za eh, delovanje Evropske unije v finančnih inštitucijah. Komisija mora na podlagi tega člena predlagati, kako naj bo to zastopstvo organizirano, svet pa mora ta predlog odobriti. Naj vas opozorim še na nekaj. 8 20. oktobra 2010 je Evropski parlament na podlagi eh, člena 225 eh, Lizbonske pogodbe eh, predlagal komisiji, da spreme zakonodajni akt na podlagi 138. člena pogodbe o zastopanosti Evropske unije na področju finančnih inštitucij. To resolucijo bi morda Eh, tudi v to poročilo bilo dobro eh, zapisati, zlasti, ker gre tukaj za zakonodajno pobudo. Hvala, gospod predsedajoči. Hvala. Želita strokovnjaka še na kratko besedo, strokovnjaka, ki sta predstavila študijo, ne? Potem pa gospa Moniz. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za njihove konstruktivne pripombe v zvezi s tem osnutkom poročila. Mislim, da različne politične skupine in različne inštitucije so lahko dobro prispevale k oblikovanju tega poročila. Seveda, moj problem sedaj je omejen prostor za to besedilo. Želela bi vključiti nekatere vaše predloge. Sveda lahko eh, se sklicujem v poročilu tudi na preteklo delo parlamenta v sodelovanju z drugimi inštitucijami. In morda tiste pozitivne izkušnje lahko vključim v to. V novih predlogih bo morda treba se bolj osredotočiti na vprašanja, ki so še problematična. Kar zadeva uvodno izjavo A, bi rekla takole. Morda je res nekoliko preveč eh, površna, lahko eh, stvari nekoliko bolj odločno in konkretno oblikujem. Poročilo je res nastalo v angleščini zaradi časovnih omejitev, zaradi rokov. Želeli smo uh, pripraviti poročilo, ki bo čim prej prišlo na plenarno zasedanje. Potem imamo Albertinjevo poročilo o zunanjih razsežnosti in tako naprej. In če bi sedaj še prevajali to poročilo v vse jezike, bi bilo vse skupaj še bolj zamudno. No, sama sem sicer poročilo sestavila v španščini ampak eh, zdelo se mi je, da bo angliška različica bolj koristna, eh, ker angliščino obvlada več ljudi. Seveda, kasneje bomo eh, pripravili različico v vseh jezikih, ko bomo prišli do predlogov sprememb, upam, da bodo ti tudi na voljo v vseh jezikih. Je pa res, da je na začetku prišlo pri zamud pri pripravi tega poročila. Uh, In kot pravim, zato je pač eh, na voljo trenutno samo v angleščini, da ga lahko vsi pač uporabljate. Hvala za vse vaše pripombe, mnenja. Mislim, da obvlada v um, našem odboru široko eh, soglasje, ki nam bo omogočilo priti do poročila, ki bo odražalo želje in ambicije večine. Eh, poslank in poslancev, ko gre za našo zunanjo politiko. Pri tem bomo seveda izkoristili nove možnosti, ki nam jih daje eh, Lizbonska pogodba in nove možnosti za, za naše sodelovanje tam. Hvala, gospod Salafranka. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Kar se deva jezike, bi želel še nekaj reči. Sam in moja politična skupina nismo bili proti temu, da razpravljamo o tem osnutku poročila danes, čeprav imamo samo angliško različico pred seboj. Res je, eh, kot pravi poročevalka, da se je mudilo. Ampak vse eno bi želel povdariti, da smo, ko gre za evropski patent, že na široko in dolgo razpravljali o tem, da moramo imeti dokumente na voljo v vseh eh, jezikih. Ne smemo to prepustiti samo poročevalcem ali poročevalkam, da se odločajo. Nisem želel sicer pokvariti uh, te pozitivne razprave. Mislim pa nasplošno in načelno, da čas in roki ne smejo biti nikoli izgovor za to, da bi imeli dokumente Evropskega parlamenta na voljo v vseh eh, jezikih običajno. Mislim, da bi morali slediti pravilom, ki smo jih sami sprejeli. Hvala. Hvala lepa. Vsekakor poročilo bo na voljo v vseh jezikih pred rokom za vložitev predlog, zapadlosti roka za vložitev uh, predlogu sprememb. Uh, rok za vložitev predlogu sprememb je 31. marac ob 12. uri. Eh, druga razprava v odboru bo potekala 19. aprila, glasovanje 20. aprila, na to pa eh, bomo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju eh, meseca maja. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer sprejemamo v dvorani gospo Balcani, ki je letos poročevalka za proračun za leto 2012. Govorimo bomo o prednostnih nalogah za leto 2012. Gospa Balcani se je sestala z vsemi posebnimi odmori za to, da bi upoštevali konkretne vidike, ki jih je treba vključiti v uh, trenutku, ko bo predlog proračuna uh, eh, uložen strani Evropske komisije. Na to pa boste o tem razpravljali obe veji, proračunski veji in sicer parlament in svet. Sicer smo morda lahko nekoliko optimistični, kar zadeva možnost, da bi proračunski odbor sprejel predloge našega odbora za zunanje zadeve, kar zadeva proračun za leto 2012. In sem tudi optimist glede tega, da gospa Munic, ki je dejansko zadolžena za pripravo mnenja v zvezi s poročilom gospe Balcanim kot tudi poročevalec v senci, bodo lahko oblikovali v ustrezne pripombe v kontekstu, kjer zunanje delovanje Evropske unije potrebuje dodatna finančna sredstva in sicer na stalen, reden način, ustrezen način. Pred besedo predajam gospe Balcani. Izvolite. Grazie, Presidente. Hvala, Predsedujoči, zahvaljujem se vam kolegi za eh, to eh, povabilo na sejo. Lani smo ugotovili, da vstop v veljavo Lizbonske pogodbe, ki je formalno poenostavila proračunski postopek, s tem, da je skrčila eh, vse postopek na eno samo obravnavo z spravnim postopkom, je vsekakor pustila nerešene številne probleme in vsekakor proračun priprava, potrditev proračuna je še vedno postopek, ki je polna kočljivih eh, trenutkov. Letos eh, velja za prednostnega pomena to, da takoj vključimo eh, tudi razne posebne odbore, tako da priprava proračuna ne bi bila izolirana v okviru proračunskega odbora, ampak zato, da postane tudi nekaj propustnega glede na znanja, pristojnosti ki, in torej prispevke, ki jih lahko dobimo od drugih posebnih odborov, tematskih odborov. Letos moj osnovni predlog je bil to, da vključimo definicijo prednostnih nalog za leto 2012 v širšo strategijo eh, in v okvir strategije za leto 2020. Zakaj? Ker to predstavlja politično odločitev, kar zadeva naložbe srednje in dolgoročno. To nas torej uh, eh, posili v smer bolj zavedne ustreznega um, planiranja uh, uporabe proračunskih sredstev, ampak kar na tak način bomo res postavili neke evropske naloge uh, ki, eh, in torej prednostne naloge, ki na jih delijo tudi države članice, ki so poklicane, da sodelujejo pri oblikovanju strategij, te strategije. Torej v tem okviru naš namen je to, da vključimo tudi tematske odbore, zato da lahko, kar zadeva programe, ki so v njihovih pristojnosti, eh, torej da odločijo, kateri, kateri od teh nalog so eh, bolj strateške, strateške za eh, ključne naloge v okviru strategije 2020. Dejansko različni večletni programi so se različno razvijali. Pri nekaterih je prišlo do pozitivnih odstopanj, kar zadeva začetno programiranje. Tukaj mislim na sosedske politike. To, eh, ti programi so narasli kar za 10 odstotkov v primerjavi z prvotnim programiranjem. Pri nekaterih je prišlo do negativnih odstopanj kot MFA, kjer je prišlo do 20 eh, eh, odstotnega negativnega odstopanja. Ampak recimo tudi kar zadeva zadeva eh, sklade za nujno pomoč, naj povem, da to je eden od manjših delov, ki so fleksibilni v našem proračunu. Torej, to je tudi tema, v zvezi s katero nam lahko ta odbor pomaga eh, razmišljati, kar zadeva vprašanja prožnosti. Ključnega pomena je torej danes to, da razčistimo v tem, eh, v tem okviru, katere so prednostne naloge, ki bi jih vaš odbor rad vključil v proračun. Pri tem moramo upoštevati, zavedati, da te iste prednostne naloge bodo morale voditi tudi pripravo pilotnih projektov, pripravljalnih akt, načrtov, za katere je končni rok letos um, 31. juni, torej do takrat moramo vse pripraviti in uložiti komisiji in imeti provratne informacije in te iste prednostne naloge na doseden način nas bodo lahko vodile pri opredeljevanju predlogov sprememb, ki jih bomo morali pripraviti, ko bomo razpolagali tudi s konkretnimi konkretnimi številkami. Torej, ko bomo morali opredeliti stališče parlamenta, kar zadeva proračunsko besedilo. Torej, naše vabilo je naslednje, torej, da vprašanje proračuna postavimo v središče naše nasprave tudi v posameznih tematskih odborih, tako da bo to res neka skupna pot, ki jo bo delil vse parlament, tako da dosežemo, da vse nadaljne Eh, delovanje eh, in tudi kar zadeva naše stališče do predloga proračuna, ki ga bo komisija eh, razmnožila 20. aprila, tudi kar zadeva pilotne projekte, pripravljalne načrte, torej da bo vse skupaj dosledno, pregledno, da bo imelo politični smisel in torej da bomo lahko učinkoviti in koristni. Torej, sedaj, seveda, je eh, na potezi ta odbor in upam, da ravno, kar zadeva proračun, da bo tudi ta odbor eh, res eh, odločno sodeloval pri tem delu. Hvala lepa, gospa Balcani. Predajmo besedo gospe Munjece. Hvala, predsedujoči. Čisto na kratko, glede na to, da poročilo o proračunu eh, je nekoliko eh, v zgodni fazi, ni mogoče pripraviti izčrpnega odziva. Sicer tudi mi menimo kot gospa Balcani, da se moramo sredotočiti na zaposlovanju, na konkurenčnosti in vse skupaj v okviru strategije 2020. To, da ne smemo izgubiti iz predoči tudi kron, kroničnega nezadovoljivega zadovoljovanja zunanjega delovanja Evropske unije. Evropska unija kot svetovni akter ima dožnost, da da svoj prispevek in mora dejansko eh, izražati svoj vpliv, ki naj bo eh, sorazmeren z njeno ulogo. Drugače res tvegamo, če ne bomo uveljavili svojih interesov in vrednot eh, v zunanjem svetu. To se bo dogodilo, če zunanja politika ne bo v ustrezno financirana in torej pomen Evrope na mednarodni ravni je vedno večji, torej proračun, ki ne bo kos eh, novi stvarnosti Evropske unije kot svetovnega akterja, ne more biti zadovoljiv. Še vedno ne poznamo številka in torej bi bilo preuranjeno izraziti neko popolno mnenje in oceno, ampak naj povem gospe Balcanjevi, da v zvezi z nekaterimi točkami, ki jih je treba upoštevati v proračunu 2012 za Evropsko unijo, bomo omenjali različne točke, ki jih je treba upoštevati za vidika odbora AFED. Prvič, Evropska komisija mora najti rešitev za vprašanje pravne podlage, kar zadeva instrument za sodelovanje za industrializiranimi državami. Pritegujemo pozornost na dejstvo, da a, eh, tudi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 program za eh, industrializirane države ne predvidiva eh, ustreznega sodelovanja z nekaterimi naprednimi državami, kot je Latinska Amerika. Večina teh držav, eh, recimo v Latinski Ameriki, so države, ki beležijo rast, ki imajo zadovoljivo pravno varnost, torej moramo zagotoviti njihovo udeležbo pri IG. Poleg tega nas skrbi tudi možna, možna, možna krčenja za instrument stabilnosti stabilnosti v tem zelo pomembnem trenutku. Podfinanciranje bi lahko postavljalo pod vprašaj cilje eh, vsega tega. Zavedam se tež, proračunskih težav Evropske unije in držav članic. To, da hkrati je treba biti izredno rigorozni, strihni, kar zadeva analizo različnih proračunskih postavk. Moramo več eh, proračunskih prizadevanj eh, usmeriti v sredozemlje, v zunanje delovanje in seveda soglašamo uh, s tem, kar je bilo povedano, sicer prihaja tudi do pregleda južne sosedske politike, ampak nedavna dogajanja v tem delu sveta mora biti razlog za to, da krepimo evropske politike do juga. Moramo pokazati večno prožnost in moramo razpolagati s trdnimi in trajnostnimi finančnimi instrumenti ali mehanizmi, ki naj nam omogočijo, da podpremo demokracijo v tem delu sveta. Eh, cenimo, kar je povedala Francesca Balcani v zvezi z pomembno vlogo, ki ki jo mora imeti Evropska unija za države sredozemlja pri sodelovanju pri njihovem socialnem, demokratičnem in gospodarskem razvoju. To je napisano v 12. odstavku. Mislim, da je pomembno, da komisija posreduje informacije o finančnih instrumentih, ki se jih lahko poslužimo, zato da podpremo demokratično stremljenje v sredozemlju. Potrebujemo večjo fleksibilnost in odbor AFET mora vedeti, ali obstajajo še druge linije, ki ne odgovarjajo četrtemu poglavju in ki lahko prispevajo k doseganju ciljev tega odbora. E, sicer, kar zadeva sporočilo 200 leto iz 18. marca za hiter odziv na dogodke, do katerih je prišlo, torej humanitarna pomoč, okrepitev Frontexa, eh, ustrezna pomoč za demokratični prehod. Nujno je, da, te, eh, da vse to ne ostane samo pobožna želja, ampak da se prevede konkretno tudi skozi proračun 2012. Moramo biti kos temu izzivu. Soglašamo se poročevalko, ki pravi, da je treba boljše, priti do boljšega izvrševanja pro, evropskega proračuna proračuna. Kar zadeva četrto poglavje in postavke v zvezi z zunanjem delovanjem, seveda tukaj mora priti do ustreznega izvrševanja. To moramo rešiti v splošnem kontekstu proračuna. To, da če bo prišlo do zmanjšanja teh postavk, potem tega ne smo storiti tam, kjer pride do maksimalnega izvrševanja, kot prav v zvezi z. Um, postavkami, ki zadevajo zunanje delovanje in to tudi v okviru strategije 2020. Uloga Evropske unije kot mednarodni globalni akter terja veliko više zneske iz evropskega proračuna povečanje vsega tega bi privedlo do velikih koristi za vso Evropsko unijo in bi privedlo do bistvene rasti, ki zadeva splošni proračun Evropske unije. Uložila sem eh, v delu, ki zadeva eh, administrativne stroške, kar zadeva poročilo Hernandez, sem uložila vrsto predlogov sprememb za to, da bi ugotovila, kateri je vpliv eh, v okviru proračuna 2012 mesta. In eh, torej tudi, koliko prihranijo države članice, koliko stane eh, tudi eh, uresničevanje službe za zunanje delovanje, pa čeprav bo treba celo povečati to poglavje, zato da bo lahko ta služba res lahko učinkovita. In na zadnje, vsa ta prizadevanja, proračunska prizadevanja ki jih odbor za zunanje zadeve tudi zahteva. Vse to je potrebno zato, da bo vidljivost Evropske unije veliko bolja. Sredstva Evropske unije, ki gredo tudi prek drugih organizacij, predvsem, ki so usmerjene v različne programe Združenih narodov, v projekte Združenih narodov, je pomembno, da zvemo, ali se lahko ti skladi seštevajo z sredstvi, ki so namenjene namenjena za službo za zunanje delovanje ali če gre zgolj za obvezne mednarodne prispevke. Mislim, da tukaj potrebujemo sinergijo in mislim, da Evropska unija bi morala uh, ugotoviti, eh, kolikšna so sredstva, ki jih namenja tem organom. To bi zagotavljalo večjo vidljivost za zunanje delovanje Evropske unije. Tako kot sem povedala, dokler ne bomo razpolagali s konkretnimi številki in s predlogom komisije, potem je morda prav ranjeno uh, eh, dajati uh, predloge v imenu odbora za zunanje zadeve. Vsekakor naše usmeritve so uh, v glavnem te, ki se jih ravno kar uh, nakazalo. In svoje stališče sem tudi izrazila, tudi poročevalcem v senci, s katerimi sem se sestala in tudi poročevalki za proračunski odbor. Hvala lepa. Hvala, gospod Lamstorf. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Najprej se vam zahvaljujem, gospa Balcani, da ste tako zgodaj prišli v naš eh, odbor. Upam, da sem vas dobro razumel, da poročevalka ne bo ob, vključila v svoje delo tudi tako imani R&D eh, proračun, torej za raziskave in razvoj. Se motim? Se ne, dobro. Imam vprašanje in pripombo. Vprašanje je naslednje. Evropski sklad za razvoj, ali bo tak malu uh, integriran, vključen v proračun skupnosti? Leta 2012 naj bi se to zgodilo. Ne vem, ali je temu tako. Imam pa še prošnjo. Tudi gospa Muniz je govorila o tem. Gre za inštrumente za uh, pospeševanje demokracije in uh, varovanje človekovih pravic. Mislim, da moramo tukaj prvo poglavje, to je razvijanje demokracije, bistveno bolj povdariti kot do sedaj. Z američani smo dosegli soglasje, da je to ena od prednostnih nalog eh, zunanjega delovanja Evropske unije. Mi imamo izkušnje, naša verodostojnost je na tem področju velika. Sveda pa se pojavljajo vedno nove izzivi, recimo v Severni Afriki. To se mi zdi, da če bi to prednostno nalogo črtali, bi naredili veliko napako. Poleg tega pa mislim, da moramo v teh inštrumentih, zlasti v tem inštru, finančnem inštrumentu, biti bolj prožni, fleksibilni. Hvala. Merci, euh. Hvala lepa. Da, zdaj pa gospa Jaten Maki. Kitoksia, puheenjohtaja. Saime perustel. Hvala lepa. Naj povem, da smo eh, ravno kar prejeli nekaj natančnih in eh, tudi relevantnih informacij. Želela bi dodati nekaj eh, vidikov, predvsem v zvezi z vprašanji, s katerimi ne soglašam, torej, kar zadeva sosedsko politiko. V okviru eh, zunanje politike Evropske unije je to eh, pomemben stebr. Kar je bistvenega pomena v tem trenutku je dejstvo, da eh, južne sosede Evropske unije treba podpreti. Te to zelo potrebujejo za to, da lahko preidejo v demokracijo. Hkrati pa moramo imeti v mislih dejstvo, da gospodarska podpora ne izključuje. drugih oblik delovanja v drugih predeljih celina, kar zadeva naprimer naše vzhodne sosede. Naprimer je treba upoštevati, kateri so cilji uh, recimo nekaterih vladarjev, kot je Mubarak, Ben Ali in tako dalje, in oni so bili deležni precejšnje pomoči. Severna Afrika dejansko potrebuje evropska sredstva, ampak to potrebuje tudi kvalitativno pomoč. Moramo bolje izkoristiti sredstva, ki so na voljo za te države in to moramo usmiriti predvsem v civilno družbo, v prehodno demokracijo. Moramo se osredotočiti tudi na terensko delovanje. Tamle Evropska unija unija se ni posebno izkazala in dosegla svojih ciljev. In eh, kar zadeva instrument za demokracijo in človekove pravice je bistvenega pomena za eh, nakazovanje sredstev iz eh, naslova zunanjega delovanja. To moramo uporabljati bolje, zato da podpremo civilno družbo v okviru držav južnega sosedstva, ampak tudi kar zadeva vzhodno sosedstvo. In nestrpno pričakujem mm, možnost, priložnost, da ugotovim, kateri so proračunski vplivi nove partnerske politike in sosedske politike in eh, predstavnike eh, komisije sprašujem nekaj. Kaj eh, bi, kateri bi lahko bil proračunski vpliv, učinek tega novega partnerstva, o katerem ne vemo veliko, kateri bi lahko bili instrumenti, s katerimi bi lahko financirali to novo partnerstvo in kateri so dodatni skladi oziroma sredstva, ki bi jih potrebovali. In eh, kar zadeva pa pogojnost eh, financiranja in eh, je pomembno, da politika Partnership for Prosperity in tako dalje, torej, da ta politika prejme več sredstev in sicer, če se izkaže, da je učinkovita. Veliki, torej veliki izdatki v evropskem proračunu eh, predstavlja, velike izdatke predstavlja ravno eh, zunanja politika. Moramo se osredotočiti tudi na ustrezno vračanje teh naložb. In naj zaključim samo še eno mislijo. Eh, zelo sem previdna in imam določene pomisleke, kar zadeva vprašanje Latinske Amerike. Torej Latinska Amerika, ki naj bi bila neka prednostna naloga za naslednje leto sredstva, ki bi bila namenjena Latinski Ameriki, bi morala naraščati po tem, kar je bilo povedano, ampak po mojem je prednost nekje druge. Hvala lepa. Gospod Farn, izvolite. Thank you, chair. Uh... Hvala. Predsedujoči, naj se navežem na pripombe, ki jih je že dala gospa Munic, predvsem kar zadeva južno sredozemlje. Imeli smo srečanje z skupino za spremljanje za južno sredozemlje, tudi z gospodom Salafranko in ugotavljali smo, kako bi lahko gospodarske instrumente uporabljali v tem novem kontekstu. Mislim, da bi se moral proračun za 2012 osredotočiti na usklajevanje različnih instrumentov, kajti poleg sosedskega programa, ki ga že imamo, poteka še dodaten postopek in sicer kateri mora biti mandat, ki naj, torej za sosedsko politiko in sicer tudi, kar zadeva EBRD, vemo, da potekajo različna pogajanja v zvezi s celo vrsto drugih instrumentov, recimo kar zadeva kmetijsko sodelovanje, vprašanje eh, prehrane, civilne družbe in torej mislim, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na usklajevanje, zato da se izognemo podvajanju, zato da bo, imamo jasne prednostne naloge, kaj naj postori merimo v južnem sredozemlju v 20, letu 2012 in tudi dolgoročno. Mislim tudi zelo pomembno, da se osredotočimo na pogojnost, zato da najdemo ustrezne metode skozi to pogojnost, bodi si, ko govorimo o demokraciji, ampak tudi, ko govorimo o a, eh, administrativni podpori. Tu moramo storiti na ustrezen način in eh, mislim, da se moramo sreotočiti tudi na neko tveganje in sicer, da um, ugotovili smo, da moramo eh, najti ustrezno sorazmerje eh, med finančnimi instrumenti, ki jih namenjamo vzhodnemu in južnemu sosedstvu. Mislim, da se moramo sreotočiti tudi na to, na diplomatičen način, zato da bomo našli ustrezen izhod iz tega. Gospod Lamstvard je poudarjal in sem prepričan, rečem, da se bo gospa Balcani osredotočila tudi na to, ampak eh, torej, to je tudi vprašanje začasnega odbora za proračunske reforme. Tukaj bi morali dejansko upoštevati celo vrsto prednostnih nalog in torej priporočamo temu odboru, da se osredotoči, kaj je bilo doslej storjeno v odboru Sura. Um, Dejansko eh, odbor se bo spet sestavil 31. marca, to rok je zelo blizu, potem bomo imeli proročilo za naslednje finančno obdobje, kar bo vključilo seveda vse zadeve, ki so povezane z zunanjem delovanjem. Torej moramo biti zelo pozorni na vse to. Hvala. Hvala lepa. Še eno pojasnilo v zvezi z vprašanjem, ki ga je postavila gospa Jatemaki komisiji v zvezi z finančnim učinkom novega partnerstva z eh, južnimi sosedami. Torej, to vprašanje bomo posredovali. Dejansko je prišlo do sprememb eh, zadnji trenutek v našem dnevnem redu in zato komisija ni eh, prisotna z ustreznimi predstavniki. Predajam besedo gospodu Salafranki. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalki, da je prišla na naš odbor razpravljati o prioritetnih nalogah. Gospa Munes je eh, postavila stališča, ki se pravzaprav ponavljajo vsako leto. In sicer gre za vprašanje, kako lahko v Evropski uniji se odzovemo na potrebe, ki se pojavljajo na južnih obalah sredozemlja. Ne spreminjamo naše politike sosedstva, ampak moramo biti zelo občutljivi, ko gre za eh, reorganizacijo Eh, te politike, tako da bomo nekaj denarja prenesli z vzhoda na jug. Eh, tukaj je potrebna fleksibilnost. Eh, glede na to pa je ravno tako pomembno, da, in to je rekla tudi visoka predstavnica v svojem sporočilu, da uh, uporabimo in koordiniramo inštrumente, ki so nam na voljo. In to ni nujno povezano samo z proračunskimi sredstvi, ampak imamo tudi orodje na področju trgovanja oziroma trgovine. Uh, trgovinske uh, koncesije so trenutno predmet razprave, uh, več investicij v partnerskih državah in seveda večjo vlogo mora odigrati Evropska investicijska banka pri. Uh, investiranju v eh, razvoj v teh državah. Vse to je treba upoštevati in eh, razmišljati tudi o razlikah med geografskimi območji. Moramo najti sredstva in formule, ki se bodo obnesli v omejenih finančnih zmožnostih. Eh, obstajajo nujne situacije v našem bližnjem sosedstvu in Seveda eh, imamo svoje odgovornosti tudi v Latinski Ameriki kot Evropska unija. Kmalo bomo imeli eh, Latinsko-ameriški karibsko-evropski vrh. Eh, razpravljali bomo o tem, kar je bilo na isto vrstnem vrhu določeno lansko leto v Madridu. In premisliti moramo o vlogi, ki jo mora v svetovni skupnosti odigrati Evropska unija in kakšne sredstva za to potrebuje eh, v okviru nove finančne perspektive. Eh, in ne nazadnje, rad bi predlagal naslednje. Vseh naših sredstev ne bi smeli uporabiti eh, samo za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 to odločile stranke um, gospoda Mubaraka in uh, islamske uh, bratovščine. Torej, moramo imeti tudi neko zaledje in biti zelo previdni, ko uporabljamo sredstva evropskih davkoplačevalcev. Te uh, demokracijski procesi morajo imeti nek rezultat, predno jih financiramo do konca. Torej, moramo biti zelo previdni in. Uh, zagotoviti, da bodo naša sredstva res pomagala pri demokratizaciji, ki bo šla v pravo smer. Upam, da ne bo prišlo do de pomankanja demokracije v teh državah. Hvala. E, gospa Balzani, bi želeli zaključiti? Zvolite. Eh, Hvala lepa za to razpravo. Bila je zelo zanimiva in kakšen je moj prvi vtis po tem, ko sem poslušala vaše prispevke. Pri četrtem poglavju, čeprav to ne, ne gre za največjo postavko, so najbolj eh, jasni in izraženi problemi, ki se eh, tičejo vseh eh, poglavi našega eh, proračuna. In sicer prvo potreba ustre, po ustreznih sredstv povezanja z eh, verodostojnostjo inštitucije Evropske unije, potreba po fleksibilnosti, da se lahko ustrezno odzovemo konkretno in učinkovito glede na spremembe, pa tudi potreba po koordinaciji obstoječih inštrumentov. Eh, to usklajevanje je bistveno ne le za to, da smo učinkoviti, ko nam zmanjkuje sredstev, ampak tudi zaradi koherentnosti dodane vrednosti Evropske unije. Prav gotovo je potrebno biti skrajne prividen pri pripravi tega poglavja, kjer pa prav gotovo imamo nevarnost pomankanja sredstev. In tukaj se je treba odzivati na očitne spremembe, naprimer v sredozemlju, pojavlja se to v vseh vaših prispevkih. Kolegice in kolege pa bi pozvala, da se eh, zadev lotejo čim bolj konkretno. Danes govorimo o proračunu za leto 2012. Potekajo pa tudi zelo druge pomembne razprave, ki bodo na nek način politično pogojevale ta proračunski proces, ampak eh, te eh, razprave potekajo na drugih eh, forumih. Seveda imamo istočasno eh, delo začasnega odbora Sure. Potem obstaja povezava z politikami držav članic, ampak naša glavna prioriteta pa je, da dokončno oblikujemo proračun za leto 2012. To je zelo konkreten cilj in istočasno zelo koristen. Kajti odbor eh, sure se predvsem zauzema za to, ima pa za to zelo omejene možnosti. Sredstev zmanjkuje in že za sedaj se moramo odločiti zelo konkreten in realističen pristop in se držimo prvih rokov, kot sem že rekla, priprava pilotnih projektov in prosim Eh, dobro je treba analizirati obstoječe eh, projekte. Eh, še vedno je na voljo zelo, zelo malo sredstev za ta namen. In želela bi si, da bi proračun v tem odboru obravnavali zelo konkretno kot prioritetno nalogo in na osnovi tega postavimo jasne prednostne naloge za leto 2012 ter eh, se lotimo uh, ustrezno vseh eh, pilotnih projektov, priprav, drugih priprav in seveda takoj, ko bodo na voljo številke, kot sem rekla, zaenkrat še nimamo usnutkov, ampak ko bodo konkretne številke na voljo, bomo lahko naredili več. Hvala. Merci. Uh, point suivant de... Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je tudi eh, z ozirom na razpravo, ki smo jo imeli v zvezi z Evropsko unijo kot eh, globalnem akterju in v mednarodnih organizacijah, bomo danes nadaljevali z sorodno problematiko. To je priporočilo Evropskega parlamenta svetu eh, v zvezi z naslednjim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov. Poročevalec je pripravil besedilo, o katerem smo že razpravljali v okviru delovne skupine skupine za odnose med Evropsko unijo in Združenimi narodi, predajamo besedo za to, da nam obnovi svoje glavne smernice priporočila. Besedo ima gospod Lansdorf. Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste sami povdarili, drži, da smo v delovni skupini za Združene narode prvič razpravljali o tem poročilu. Bolj iz tehnične plati smo se ga lotili. Želeli smo sicer upravne vidike eh, dela v Združenih narodih nekoliko skrčiti, ampak vse boste videli, kaj smo naredili. Za tiste, ki ne poznate tega procesa tako dobro, naj povem, da gre za priporočilo svetu o tem, katere prednostne naloge, prioritete bi v Združenih narodih na 66. generalni skupščini Združenih narodov morali zaslediti oziroma slediti. Poročilo je nastalo na podlagi obiska delegacije odbora AFED v New Yorku. Tam smo se pogovarjali s predstavniki Združenih narodov o tem, kaj so največji izzivi, kaj so največje naloge in prioritete, zlasti predstavnikov Evropske unije v New Yorku. Na ta način smo okrepili dialog med državami članicami in tudi različnimi programi, skladi in generalnim sekretarjem Združenih narodov. Na ta način lahko naše stike dvignemo še na višjo raven. Kako pomembni so Združeni narodi, o tem ni treba posebej razpravljati. Z resolucijo iz leta 1973 je naše sodelovanje postalo seveda prednostno. Poleg teh prioritet pa moramo delovati bolj dolgoročno, ne samo vsakodnevno, kajti Združeni narodi so velika, kompleksna organizacija. Kaj so sedaj letošnje prednostne naloge? Evropski parlament seveda želi zlasti vedeti, kako je naša vloga, izvršna vloga, če smem, eh, v Združenih narodih kot Evropska unija zagotovljena gre za nemško besedo peacebuilding, gre torej za kre, ohranjanje oziroma krepitev miru, gre za naše delo na področju uh, zagotavljanja demokracije in človekovih dokumentov. Različni dokumenti so sedaj v pripravi, ki, so, ki smo jih nakratko obravnavali v tem priporočilu, ker je pač uh, omejeno število znakov za takšna priporočila, po drugi strani pa Združeni narodi še vedno delajo na pripravi novih eh, dokumentov. Torej, dobro sodelovanje iz preteklosti, če skrajšam vse skupaj, naj se nadaljuje v dobrem sodelovanju v prihodnosti tudi. Stališče Evropskega parlamenta v zvezi z našo vlogo v Združenih narodih. To je prva točka. Članstvo Generalne skupščine je na naše prizadevanje, da bi imeli več eh, glasu, se odzvalo z nekim mlačnim odzivom. Želimo seveda kot Evropska unija in kot države članice bolj okrepiti svojo vlogo gre za vprašanje, kakšne so tako imane vstopne točke za Evropsko unijo v Združenih narodih. Te entry points, vstopne točke, to so seveda po eni strani generalna skupščina, potem pravica sodelovanja visoke predstavnice na zasedanju varnostnega sveta. Sveda, varnostni svet, kot večina ve med vami, je nekoliko v fazi preoblikovanja in negotovosti. No, drugo veliko področje je področje varnosti. Tukaj moramo delovati bolj operativno, ko gre za varnost, zaščito. Delovna skupina, ki se je ukvarjala s tem, je povdarjala, da moramo mi, ko gre za zaščitno vlogo Evropske unije v svetovnem okviru, odigrati eh, bolj pomembno vlogo. 26. februarja je naprimer letos v eh, resoluciji Združenih narodov in njegovega varnostnega sveta povdarjeno, da tudi Evropska unija eh, mora odigrati pomembno vlogo pri obvladovanju kriz, pri ohranjanju in pri krepitvi miru. To je pravzaprav prvič, da imamo neko uradno uh, resolucijo Združenih narodov, ki nam omogoča to delovanje. No, to se je zgodilo sicer v povezavi z e, situacijo v Libiji, ampak vsekakor je to neke vrste temeljni kamen za naše delovanje v prihodnosti. Druga stvar v zvezi z e, zagotavljanjem miru, mi potrebujemo bolj celovito strategijo za krepitev miru, Potrebujemo bolj integriran, dolgoročni pristop, večje sinergije na, med področjema ohranjevanja miru na eni strani in krepitve miru na drugi strani. Zaradi tega je treba resnično bolj eh, povdariti našo vlogo v eh, komisiji za, oh, za krepitev miru Združenih narodov, ta Peace Building Commission, torej eh, ta komisija za krepitev miru v okviru evropske in uh, strukture Združenih narodov dobiva vse večjo vlogo in res je, vse skupaj je malce zapleteno, ampak kljub temu gre za nek inovativni pristop, ki si ga moramo ogledati in ga moramo izkoristiti za naše delovanje. Potem sodelovanje z drugimi. Mislim, da je treba koordinacijo uh, izboljšati, ko gre za naše sodelovanje z različnimi regionalnimi partnerji, gre za eh, področje obvladovanja kriz, za Afriško unijo in za celo vrsto eh, podregionalnih organizacij, ki jih je treba upoštevati. Recimo v ECOVAS je na nekaterih, eh, pri nekaterih misijah ponudil celo vrsto dobrih zgledov. Potem razorožitev. Jedrsko razoroževanje gre za konferenco uh, na, podlag, na področju preverjanja, gre za potem uh, sporazum o neširjenju jedrskega orožja, gre potem za boj proti terorizmu. Nekateri člani delovne skupine so se zlasti osredotočili na pripravo besedila na tem področju. Potem vprašanja človekovih pravic. Tukaj obstaja nekaj institucionalnih vprašanj. Naprimer, kako lahko vprašanje eh, človekovih pravic vključimo tudi v eh, delovanje finančnih inštitucij. Potem eh, komisija za človekove pravice, ki mora izboljšati svoje delo. Generalna skupščina Združenih narodov je eh, poskušala izključiti Libijo iz eh, eh, tega, te komisije za človekove pravice. Za enkrat se to ni zgodilo, ampak jaz bi bil bolj zato, da sploh ne bi bili na začetku vključili Libije v ta organ Združenih narodov. Potem imamo še nekaj tematskih vprašanj, recimo odpravljanje smrtne kazni, mučenja, potem varovanje pravic otrok, varovanje pravic žensk in tako naprej. Lahko odgovorim po razpravi še na vaša dodatna vprašanja. Naprimer, v zvezi z našim delovanjem v tako imenih G-formacijah, torej skupini G8, G20, ampak v zvezi s tem še pričakujem vaše predloge in usmeritev za nadaljne delo. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Preda, prosim. Eh, Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Kot prvo bi se rad zahvalil gospodu Lamstorfu za njegovo zelo uh, produktivno izmenjavo mnen, ki smo jo že imeli o osnutku tega poročila. Eh, gospod Lamstorf je v svoje besedilo vključil nekatere moje sugestije, vendar pa imam še nekaj pripomp. Naj omenim tri ali štiri zadeve, ki se mi zdijo še posebej pomembne v kontekstu te razprave. V prvi vrsti se mi zdi, da bi morali začeti razmišljati o tem, da je treba ukrepiti prisotnost Evropske unije znotraj Združenih narodov in to tako, da um, govorimo, sporočamo isto, vendar z več glasovi. Kajti predstavniki Evropske unije lahko uh, govorijo na Združenih narodih le, eh, šele, šele takrat, ko eh, izrazijo svoje mnenje države članice. Uporabimo torej glas teh držav članic. Drugo, treba je izpostaviti potrebo po tem, da bi bili eh, postopki za glasovanja v svetu za človekove pravice nekoliko bolj konkurenčni, če temu lahko tako rečemo. Kot vemo, sedaj regionalne skupine eh, se v, oblikujejo na osnovi postavljena kandidatov v tem eh, svetu za človekove pravice. In mislim, da tukaj moramo biti bolj aktivni in podpreti prave kandidate. Ravno tako se mi zdi, da moramo rešiti problem vedno večjega razkola med državami članicami, ko gre za glasovanje znotraj eh, sveta za človekove pravice. Lahko bi celo eh, rekli, zapisali v tem osnutku poročila, da je da Evropska unija eh, prispeva čez 38 odstotkov v proračun Združenih narodov in s tem pravzaprav naj bi imeli tudi več odgovornosti. Vse to pa seveda eh, bom zapisal v amadmaje, istočasno pa čestitam gospodu Lambsdorfu. Hvala lepa, gospod Leinen. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Tudi sam bi se želel zahvaliti Aleksandru Lamstorfu za zelo uravnoteženo poročilo, ki nam ga je pripravil. Že v delovni skupini sem imel priložnost eh, z njim se pogovarjati o tem. Na podlagi Lizbonske pogodbe mora tudi po mojem mnenju Evropska unija postati bolj eh, aktivn subjekt v mednarodnih eh, okvirih, zlasti v Združenih narodih v generalni skupščini Združenih narodov zlasti. Omenil je Aleksandr Lambsdorff tudi varnostni svet. Torej, eh, tukaj mora Evropska unija bolj aktivno nastopati. Mislim, da bi morali bolj tesno povezati inštitucije v Bruslju z našimi delegacijami v New Yorku, da bo to vse gladko potekalo. Ko si ogledamo situacijo pri sprejemanju resolucije v Libiji, lahko ugotovimo, da nismo nikakor skupno delovali. Stvari so šle zelo, zelo narobe. Z G20 in G8 se mi zdi, da lahko tesneje sodelujemo, zlasti pa moramo ustrajati, da v teh dveh formacijah ostanemo bolj prisodni. Ker pa zadeva mednarodna skupnost, pa ne smeta ti dve formaciji prevzeti vloge Združenih narodov. Med G8, G20 na eni strani in razpravami, ki potekajo v Združenih narodih, bi bilo treba vzpostaviti tesnejšo povezavo. Ko gre za strategijo, krepitve miru, je treba vedeti, da je revščina in tudi uničevanje človekovega okolja dosti krat razlog za vojne. In morda bi tudi na teh dveh področjih potrebovali bolj koherentno politiko. Zlasti, ko gre za krizna eh, žarišča v svetu, kjer je treba bolj preventivno delovati, da ne pride do konfliktov. Sveda tukaj potrebujemo nove pristope, ne samo razvojno politiko, temveč tudi recimo našo politiko na področju varovanja okolja. V poročilu pozdravljam tudi poglavje o sodelovanju med Evropsko unijo in Afriško unijo. Glede na dogodke v Severni Afriki bi morda kaj še bilo pametno dodati v zvezi z našo prisotnostjo in našim sodelovanjem z Afriško unijo. Morda bi tukaj zlasti izkoristili sedanje dogodke v Severni Afriki. Boj proti terorizmu je še vedno tudi pomembna tema. Tukaj je potrebno zlasti podariti, tako kot je to naredil avtor, sodelovanje med EU in ZDA. No tudi Rusijo bo uh, treba vključiti, kajti niso samo ZDA tiste, ki se eh, mučijo z terorizmom, več je teh držav in morda bi te bilo treba omeniti. Kot predsednik odbora za okolje sem si seveda natančno ogledal, koliko je tukaj govora o varovanju okolja, o konferenci COP16, COP17 in mislim, da je konvencija Združenih narodov na tem področju tista, ki zahteva našo bolj uh, aktivno vlogo. Ne smemo tukaj popuščati. In časovni načrt 2050, ki ga je pripravila Evropska komisija, do sredine tega tisočletja bi torej lahko vključil tudi kaj o tem. Mislil sem tudi, da bi bilo dobro tukaj omeniti mednarodno kazansko sodišče ali vsaj nekoliko bolj ga povdariti, kajti to je pomemben inštrument. In interesantno je ugotoviti, da so sedaj ZDA prvič se pridružile apelu mednarodnemu kazanskemu sodišču v zvezi za konkretno zadevo. Mandat tega sodišča pa mislim, da je moč še razširiti gre za uh, ogromna kaznin in, in uh, katastrofalna kazniva dejanja, ki so povezana z uničevanjem okolja. Recimo v Italiji, pa tudi v nekaterih drugih državah, uh, članicah Evropske unije. Človek bi rekel, da potrebujemo mednarodno kazansko sodišče za kazniva dejanja povezana z okoljem. Dobro, šalo ob stran, ampak. V zadnji točki je Aleksandar Lambsdorff povdaril uh, eh, večjo prisotnost parlamentov. Mislim, da je to strukturna napaka celotnega sistema, namreč, da so samo vlade tiste in civilna družba, ki, de, ki so delno prisotne v teh mednarodnih forumih, parlamenti pa ne, zastopniki državljanov pa ne. Zato bi povdaril to. Sodelovanje parlamentov je preveč eh, ohlapno, preveč difuzno, razpršeno. In mislim, da bi v sistemu Evropske unije morali imeti poseben organ, v katerem bi bili zastopani eh, parlamenti. EPU je opazovalka, to je lepo in prav, ampak ali so parlamenti res tudi opazovalci? Na dolgi rok se mi zdi, da to ne more biti tako. Konec koncev gre za izbrane, za izvoljene zastopnike državljanov in eh, morda bi morali enkrat začeti razpravo o parlamentarni skupščini v okviru Združenih narodov, tako kot imamo podobno parlamentarno skupščino v Evropski skupnosti. Nekaj, kar se je razvijalo v zadnjih desetletjih. Torej, še enkrat hvala, v celoti gledano podpiramo to poročilo in ga bomo še malce dopolnili. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospa Loh Bilder. Hvala, gospod predsedojoči. Tudi sama se zahvaljujem graf Lambsdorfu za to odlično poročilo, ki ga lahko podpremo. Ne bom ponavljala tistega, kar so že drugi podarjali o pomenu EU v sistemu Združenih narodov. Omejila se bom samo na nekatere točke, v zvezi s katerimi bomo posredovali predloge sprememb. Najprej jedrsko razoroževanje pri točki L je stvar zelo nakratko predstavljena, kaj naj bi NPT, torej eh, pogodba o Eh, preprečitvi eh, širjenja jedrskega orožja. Tukaj se mi zdi, da moramo sedaj začeti eh, sprejemati učinkovite ukrepe. Torej, ta formulacija je morda nekoliko ohlapna. Potem boj proti terorizmu. Morda bomo mi imeli kot politična skupina drugačno stališče. Zlasti je tukaj povdarjeno, da moramo sodelovati z ZDA. Mislim, da v načelu to ni dobro, kajti to je v kontradikciji z točko F, kjer pravimo, da podpiramo vse mednarodne napore, ko gre za boj proti terorizmu in da bi to morali povezati tudi z izvajanjem uh, človekovih pravic. Žal smo letos že slišali od predsednika ZDA, da bo še Eh, naprej zadovoljeval eh, politiko prijetja eh, posameznikov, ki so domnevni teroristi. In to je sedaj torej nekaj, kar me moti. Zato prosim, da nobene posamezne države, ko gre za sodelovanje v boju proti terorizmu, ne omenjamo. Pa še seznami teroristov, ki jih pripravljajo v okviru Združenih narodov, se pripravljajo zelo nepregledno. Potrebno bi jih bilo na novo oceniti, zlasti pa postopek njihovega nastajanja. Vemo, da teh seznamov uh, pravzaprav ne uporabljajo učinkovito tisti, ki bi jih morali za boj proti terorizmu. Rekli ste, da boste marsikje stvari morali uh, zelo skrajšati. Ko gre za človekove pravice, bi, mislim, da to bilo obžalovanja vredno. Bi imela pa še eno dopolnilo. Točka R, ko gre za človekove pravice. Tukaj omenjate tudi odpravo mučenja. Jaz bi to še razširila, tako kot smo to naredili v preteklih rezolucijah dodatni protokol konvenciji za odpravljanje mučenja bi morale podpisati še druge države. Zelo malo držav je, ki so to konvencijo oziroma dodatni protokol podpisale in zato bi jih morale več pozvati, da to storijo. Potem tukaj je omenjeno tudi, ko govorimo o človekovih pravicah, tudi ste eh, položaj tako imenovanih eh, podnebnih beguncev. Ne vem, v Združenih narodih že razmišljajo o konvenciji, ki bi govorila samo o uh, beguncih, ki so nastali begunci zaradi podnebnih sprememb oziroma naravnih katastrof. In potem zadnja točka, final recommendations, morali bi spodbuditi razpravo o tem, kakšna je vloga parlamentov. Razprava, o kateri je tukaj govora, se mi zdi, da je prezgodnja. Prehitro se mi zdi, da ste tukaj predlagali, da bi se osredotočili na določeno obliko sodelovanja parlamentov. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Milan Mon. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bom z zahvalo gospodu Lambsdorfu za zelo vseobsegajoče poročilo. Zelo težko je obravnavati tako širok diapazon eh, zadev, eh, s katerimi se ukvarjajo združeni narodi, upoštevaje seveda vse eh, omejitve pri pripravi poročila. Eh, treba je biti ki kar malo čarovnika pri tem, glede na vse te omejitve. O tem smo uh, že razpravljali v delovni skupini za odnose med EU in Združenimi narodi. Nekaj kratkih komentarjev. Gospod Lamstor že ve, da bi mi bilo bolj všeč, da bi govoril o uh, Eh, varnostnem svetu Združenih narodov, tako da se eh, samo eh, reče, da je članstvo treba razširiti brez natančnega opredeljevanja, ali naj bodo to stalni ali nestalni člani. Torej, dodatni člani bi bil pravi izraz. E, seveda, ko gre za boj za teroriz, proti terorizmu, prav gotovo so ZDA tukaj strateški partner, čeprav mogoče e, ne mislimo vedno enako. E, veliko pogajan že poteka in ta globalni, globalna pogodba o terorizmu naj bi že postavila definicijo terorizma ta eh, globalni sporazum moramo končno eh, sprejeti in zaključiti celoten proces. Potem je eh, seveda treba bolje opredeliti doktrino Eh, odgovornosti zaščite, ravno tako ne vidim eh, nobene omembe rezolucije 1971-1970. Eh, ko govorimo o notranjih posvetovanjih znotraj držav, mislim, da ta odstavek lahko napačno tolmačimo, kajti ta notranja posvetovanja so še vedno potrebna. Ne želim, da bi rekli, da so taka posvetovanja nepotrebna son issues. Yo creo que sí, que hay que seguir, que tiene que seguir siendo necesarias. Me... Mislim da ta notranja posvetovanja znotraj Evropske unije so še vedno potrebna in upam, da mi gospod Lambsdorff lahko sledi. Eh, v eh, zadnji rezoluciji eh, Varnostnega sveta Združenih narodov 1973 jasno kaže, da ni enotnosti znotraj varnostnega sveta. Torej, potrebujemo še vedno notranje posvetovanje, žal, ampak temu pač je tako potem se tukaj omenjajo Združeni narodi kot edino, eh, edino eh, legitimno telo za delovanje na globalni ravni. Res lahko rečemo, da so Združeni narodi legitimno telo, vendar niso edino tako telo. Sicer se lahko tolmači, da G8 ali G20 nista legitimna. Zaradi tega bi črtal besedico only, se pravi črtamo besedico samo ali edino. Eh, legitimno telo. Eh, omenja se Evroafriška unija, ampak glede na eh, trenutno situacijo, zakaj ne bi omenili tudi Arabske lige, ki je trenutno zelo angažirana. Če omenjate Afriško unijo, potem mm, je treba omeniti tudi Arabsko ligo. Nekaj kratkih amadmajev bom uložil, naj pa na zaključku, v zaključku še enkrat eh, čestitam gospodu Lamptorfu, ki je prav gotovo upravil veliko delo glede na komponentu komplicirano delo v tem parlamentu. Hvala lepa, kratko sporočilo. Naj vas obvestim, da razprava v zvezi z uh, zadnjo uh, sejo uh, skupnega parlamentarnega odbora ne bo, ker gospod Fotor, uh, Fotor ne bo v parlamente. Čisto kratka bom. Tudi sama čestitam uh, gospodu Lamsdorfu za njegova priporočila. Mislim, da je to res. Uh, obsežno delo, ki dobro odraža eh, situacijo na mednarodni ravni in temu ni vedno enostavno slediti. Določene stvari pa je vendarle treba vključiti v to poročilo, po mojem mnenju. Omeniti je treba ženske v okviru nove strukture Združenih narodov. Izredno pomembno je namreč eh, govoriti o vprašanju žensk in omeniti je treba tudi um, davek na finančne transakcije kot mehanizem, ki ga je treba uporabiti v okviru mednarodnih finančnih organizacij, kajti ta davek lahko predstavlja nov vir dohodka in se povezuje z razpravo o svetovnem vodenju ali upravljanju. Tudi uh, analiza um, gospoda Lambsdorfa o ohranjanju ali uh, vzpostavljanju miru je tudi zelo pomembna. Ne smemo pa pozabiti, kaj delamo v okviru uh, Evropske službe za zonanje delovanje in uh, stebro, stebra za vzpostavljanje miru. Uh, Zato enostavno v okviru služenih narodov naenkrat ni več sredstev. Uh, to je glavno, kar sem želela izpostaviti. Poročilo se mi zdi odlično in pravzaprav se mi ne zdi v nečemer problematično, pa tudi ni bilo mi težko tega prebrati v angleščini. Mislim, da uh, vse uh, politične skupine tako mislijo. Moramo v tem odboru biti dovolj fleksibilni, včasih enostavno ne moremo spoštovati vseh pravil, ker moramo delovati hitro. Ne gre za to, da poročevalci nimajo dobre volje. E, nekdo se je prej pritoževal pri prejšnjem e, poročilu na to temo, ampak všeč mi je, da v tem primeru takih e, pritožb ni. Hvala lepa, gospod Kajzlorfer. Hvala, gospod predsedajoči. Kolega Aleksandar Graf Lamstorp nam je pripravil zelo dobre temelje za razpravo. Ne bom ponavljal tega, kar so rekli drugi. Meni je pomembno še nekaj v zvezi z bojem proti terorizmu. Kolega Lohbil, kolegica Lohbilder je menila, da bi bilo treba tukaj poleg ZDA omeniti naprimer še Rusijo. No, ampak z ZDA že dolgo časa zgledno sodelujemo, ko gre za boj proti mednarodnemu terorizmu. Res je, da včasih eh, zaradi tega prihaja v ZDA do uh, spornih ukrepov, ki ogrožajo človekove pravice. In uh, mislim, da bi bilo ZDA dobro pustiti v tem besedilu. Vemo, kako nastajajo mednarodni sporazumi o pravilih uh, naprimer v mednarodnem letalskem prevozu oziroma posredovanju eh, bančnih podatkov, zaupne narave in tako naprej. Enkrat bi res eh, bilo treba priti do skupnega enotnega sistema, zlasti ko gre za letalske potnike. Sicer pa se strinjam z tem poročilom, vendar moramo biti previdni, da ne bomo napisali cele knjige Bolje je, da napišemo, pripravimo krajši dokument, ki se bo osredotočil na bistveno, ki bo uh, resnično se osredotočil samo na tisto, kar je nujno. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem kolegu Lamsvrhu za opravljeno delo. Čisto na kratko naj se naveže na to, kar je povedala gospa Lohbiler v zvezi z tako imenovanimi podnebnimi begunci. To je profil, ki ga je treba izredno priznati, kajti ne moramo mimo tega, da jih ne bi upoštevali. Gre za imetnike določenih pravic. Tako kot smo tudi že zaključili na neki seji pod odbora eh, za človekove pravice, ki je bila namenjena ravno tej temi in sicer podnebnih beguncev. Torej, z tega vidika bi želel tudi se navezati na zadnji del eh, poročila Lambsdorff, tam, kjer govori o podnebnih spremembah. In torej tukaj je jasno, da moramo postaviti v, ponovno postaviti v središče razprave to, kar smo imenovali podebna pravica, pravičnost tudi v tem parlamentu. Torej, gre za a, prenašanja v politični predlog eh, predloga iz Balija o podnebni odgovornosti. To je treba prevzeti in postaviti ponovno v središče razprave, kajti drugače ne bomo rešili problema mednarodne eh, discipline, mednarodne ureditve, kar zadeva izpuščanje toplogrednih plinov. Pro drugi strani pa moramo tudi razumeti stvari, kajti zadnji predlog eh, komisije komisije in sicer v zvezi z nekim eh, zemljevidom za leto 2050, torej neka družba, ki bi bila brezoglična tja do leta 2050, kaže na to, kako prehod s fosilnih goriv eh, na obnovljive vire in torej tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z 80 na 95 odstotkov tako kot je zapisano v tem časovnem načrtu. Torej, to a, pomeni dejansko, da. E, to je stvar, ki jo sicer mi a, uresničujemo enostransko, ampak če je temu tako, potem tudi celoten problem tako imenovanega Mission Drilling System, a, e, torej celotni kiotski protokol, lahko postavimo ponovno pod vprašaj. Zato je zelo pomembno, da se navežemo na predlog komisije zato, da potegnemo ustrezne zaključke, kajti potem eh, verjetno bolj kot eh, sistem za, izmenja, za trgovanje z emisijami, bi morda lahko se odločili celo za nekaj unilateralnega, kot naprimer oglični davek oziroma prilagoditve na mejah, eh, recimo s tistimi, ki ne spremejo te ureditve. In na zadnje naj poudarim, da mora biti jasno, da v eh, reformi Združenih narodov moramo ti tudi upoštevati, da a, je treba generalni skupščini tudi pridružiti neko, predstav, neko zastopstvo nacionalnih parlamentov, kajti samo tako bomo lahko začeli neko razpravo o demokratizaciji teh mednarodnih institucij. Seveda v tej perspektivi G20, G8 eh, sta lahko samo neke skupine za pobudo in morata vsekakor napajati razpravo v ostalih institucionalnih forumih, v različnih torej skupščinah, skupinah, institucijah Združenih narodov. Hvala. Merci, uh... Hvala lepa, gospod Gimares. Uh, thank you very much, Najlepša hvala za besedo pozdravljam osnutke predlogov za uh, svet za 66. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov in ta uh, osnutek prav gotovo pomagal pri delu sveta. Poročevalca uh, smo povabili, da nam spregovori aprila in ta dialog bomo tudi lahko tam nadaljevali. Težko je reči, kaj bomo postavi, vključili eh, v naše prednostne naloge za 66. zasedanje. Prav gotovo bi, gotovo bi si želeli bolj konciznega besedila, ki se ukvarja z ključnimi uh, vprašanji in um, konkretnimi izidi v znanem časovnem okviru. Lansko leto smo uspeli oklestiti te besedilo in letos želimo biti še bolj uspešni. Prav gotovo eh, bo naše besedilo zelo eh, povezano z poročilom, eh, ki ga imamo tukaj v osnutku. Evropska služba za zonanje delovanje bo, upam, že sedaj pripomogla k boljši pripomogu prepoznavnosti, eh, konsistentnosti in koherenci Evropske unije in zelo pomembno je, da se na generalnem eh, skupščini sprejme taka eh, rezolucija, ki bo omogočila razpravo državam članicam. Podpiramo te napore in Eh, upamo, da nam bo to prvi pomoglo k čim boljšemu sodelovanju eh, na 66. zasedanju. Eh, zadnji dogodki, rezolucija bo formalno vložena v New Yorku po vsem delu, ki je bilo opravljeno od septembra naprej. Rezultati vodijo k odločitvi, sedaj pa je eh, bistveno, da še naprej eh, se zauzemamo za eh, konsens, medtem ko se še pripravlja končna različica besedila. Še naprej bomo šli v to smer in se dokončno odločili, kdaj bomo uh, dokončno pripravili to rezolucijo. Merci, <clears throat> Hvala lepa, gospod Lansford, prosim. Äh, Hvala. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali svoje uh, zamisli in predloge. Hvala gospodu Gemarajšu in uh, predstavnikom uh, Evropske službe za zunanje za delovanje. Splošna priporočila, ki ste jih posredovali, mislim, da bodo koristna. Čestitam vam k temu, da je komisija sprejela sklep, da bo formalno vložila to resolucijo. Mislim, da na ta način bomo naredili lahko resnično dober korak naprej. Govorim verjetno o imenu tudi drugi. Samo nekaj stvari. Splošno naj se navežem na gospoda Prodja in na podnebje. Pogajanja o podnebju so tukaj omenjena, vendar ne kontekst pogajanj, temveč eh, v luči vloge Združenih narodov pri tem. Združeni narodi so edini legitimni forum za te vrste pogajanja in za sprejemanje mednarodno zavezajočih konvencij. obstajajo tudi zadeve, ki, za katere so pristojni drugi odbori, ampak vseeno, mi želimo tukaj povdariti svoje mnenje o tem, da proces mora potekati prvenstveno v okviru Združenih narodov. Še nekaj drugih zadev, ki ste jih omenili? Ženske in združeni narodi so omenjeni v tem besedilu res, da bolj na kratko, ampak vseeno s kolegico, ki je govorila o tem, se bom sestav in ji bom poročal o, o rezultatih sestanka v New Yorku in sedaj bomo morda lahko na novo to oblikovali. Besedilo, ki se nanaša na davek na finančne transakcije, o tem bo parlament šele glasoval. Potem terorizem omenjene ZDA. Nekaj kritike v zvezi s tem, zakaj omenjamo ZDA. Ja, to je pač odraz dogodkov. Um, september 2001 bo kmalo praznoval, če smemo tako reči, deseto obletnico in ZDA so resnično zelo pomemben partner v boju proti terorizmu. Res je, da imamo tudi svetovni sistem za to, ampak ta je še nepopoln. Rusijo lahko omenimo, ampak eh, nekoliko nenavadno bi bilo. Zakaj? Zato, ker Rusija je primer države, kjer je položaj človekovih pravic bistveno slabši in ne vem, če bi bilo dobro, da se spuščamo v te vrste močverja, kar zadeva boj proti terorizmu. No, o tem se bomo lahko še pogovorili v delovni skupini. In če bomo omenjali ZDA in Rusijo, potem bodo nekateri rekli, ja, zakaj pa ne omenjate naprimer Indije, apropo Bombeja, zakaj ne Filipino, zakaj ne Španije in tako naprej. Kot evropejci smo morda zainteresirani za to, da se omenja ZDA, ampak dobro, o tem je še lahko odprta razprava. Jolajnjan je poudaril, da bomo seveda tukaj vključili tudi nedavne dogodke v Severni Afriki, vlogo eh, Afriške unije. Francisco je omenil tudi Arabsko ligo, o tem bo treba razmisliti. Parlamentarna skupščina, to bo verjetno eh, predmet zelo živahne razprave, kajti 95 odstotkov članov delovne skupine se strinja s tem, da Združeni narodi morda niso ravno pravi forum za to. Morda lahko stvari poenostavimo in enostavno povabimo predstavnike parlamentov v New York, da se tam lahko sestanejo s svojimi kolegi vem, iz eh, Severne <laughs> Koreje, iz eh, Kube. To bi bila prava demokracija. Ampak razpravo vsaj moramo odpreti, ne glede na to, eh, kakšno obliko bomo na koncu obrali, ampak neka vrsta svetovna parlamentarna skupščina se mi ne zdi ravno posrečena rešitev tako imani podnebni begunci, ja, očitno je treba o tem kaj reči tukaj, ampak zaradi potrebe poskrašenja besedila sem se izognil tej temi. Mednarodno kazansko sodišče, o tem bo treba morda še kaj več in odločno reči. Imamo skupino prijateljev Mednarodnega kazanskega sodišča v Evropskem parlamentu in mislim, da je ta zelo primerna, da kaj reče o tem. Celo vrsta drugih vprašanj ste še omenili, o tem bo seveda še morala teči razprava, da vidimo, kako bomo vse te stvari vključili v poročilo. Ampak služba za zunanje delovanje vsekakor mora imeti ustrezno op ustrezne kadre, resurse, da bo lahko bolje delovala tudi v New Yorku. Eh, lansko leto smo v odboru za proračun povdarjali, da nima smisla, da zastavimo tako ambiciozne naloge tej službi, ne da bi jih podprli s ustreznimi finančnimi in drugimi sredstvi. Še enkrat hvala za vaše besede. Veselim se nadaljne razprave, tako tukaj v odboru, kot tudi v delovni skupini, v svetu in ostalih eh, organih. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Lamsdorf. Dve sporočili še. Rok za vložitev predlogov sprememb je 31. marec. Druga obravnava in glasovanje v odboru 12. aprila. Eh, sicer naj vam tudi povem, da Eh, smo govorili o gospe Bašle. Gospa Bašle je uh, dejansko nova, v, v, novi vodja uh, organa za ženske v okviru Združenih narodov. Sodelovala bo tudi na uh, seji odbora za ženske zadeve in ta seja bo razširjena tudi na člane odbora za zunanje zadeve, ki želijo sodelovati na njej.